Spoštovani kolegi, prosim, če se lahko posedete, da lahko začnemo z našim današnjim sestankom. V imenu delegacije vas eh, tolmači že obveščamo, da delovni spor še vedno poteka in eh, vstopa v tretji teden, kljub številnim poskusom z naše strani, uprava parlamenta še vedno ni vzpostavila stika z nami za rešitev tega spora. Tolmači v številnih kabinah na tem sestanku so bili pozvani na delo in eh, so zato primorani delati. V izkaz naše solidarnosti z temi tolmači, katerih eh, po našem mnenju pravica do stavke je bila kršena in zaradi diskriminacije proti nekaterim jezikom in nekaterim poslancem v Evropskem parlamentu, so se ostale kabine odločili, da ne bodo izvajale ustavitev dela ki je bila danes na dnevnem redu. Prav tako vas obveščamo, da danes ne bomo dovoljevali prekoračitev predvidnega časa in da se bo tolmačenje končalo točno ob 12.30. Hvala za pozornost. Eh, Mi si seveda prizadevamo za to, da bi bolj tesno povezali gospodarstva Evropske unije, pri tem pa ne smemo pozabiti na strukturne reforme. Na zadnjem ekofinu so se pogovarjali tudi o vprašanju konvergenčnosti. Obstaja velik razkorak med severom in vzhodom, pa severom in jugom, pa tudi vzhodom in zahodom. In kohezija je tudi glavno gonilo, s katerim lahko zmanjšamo vse te razkorake. Poleg tega pa moramo seveda v prihodnosti tudi zaključiti in dokončati MU, dokončati tudi schemo v primeru zavarovanja glede brezposelnosti. OECD nam je tudi posredoval letak z vsemi preiskavami, ki so jih opravili v OECD-ju. Nekaj izvodov teh letakov pa lahko najdete tudi v dvorani. Sedaj pa bom ponovno pozdravil Angela Gurjo. Pozdravljeni. Izvolite. Yeah, ja, better. Um, thank you, Mr. Chair. Hvala za besedo. Res sem vesel, da ste me ponovno povabili na zasedanje vašega odbora. Tretji, četrti sem že tukaj. Ne spomnim se, koliko krat sem že bil, ampak mislim, da bi bilo dobro, da se naslednjič sestanemo malo kasneje, malo bolj pozno. Dobili ste pregled gospodarstv tako za evroobmoče, kakor za Evropsko unijo. Včasih je ta ločnica bolj umetna, ampak to počnemo v okviru OECD-ja na zaprosilo Evropske komisije. Glede same vsebine pa se oba dokumenta med sabo ne razlikujeta preveč. Po finančni in gospodarski krizi smo priča gospodarske rasti, poleg tega pa je tudi stopnja brezposobnosti manjša. Sedaj je na 7,1 odstotka, poleg tega pa pričakujemo tudi zmanjšanje te stopnje. Treba tudi povedati, da je dejstvo, da se je naše gospodarstvo opomoglo, tudi pripomoglo k temu, da imajo državljani več zaupanja v Evropsko unijo in tudi Eurobarometer je lani pokazal, da obstaja večja stopnja zaupanja državljanov v Evropski uniji, največja v zadnjih 30 letih. To je seveda pozitivno. Je pa res, da so izboljšave zelo krhke in tudi niso najbolje porazdeljene. Tveganje protekcionizma nas še vedno ogroža, določeni deli Evropske unije imajo više stopnje brezposobnosti, pa tudi nižje življenjske standarde, kakor pred krizo in seveda to poganja populistična gibanja v Evropski uniji. In seveda to se lahko preberemo vsak dan v časopisih in na družbenih medijih. Evropska unija se trudi, da evroobmoče ne bi bilo tako krhko in bi bilo bolj odporno na prihodnje krize. Gre za evropski projekt, gre za sveti kralj naše prihodnosti, enotni trg bančna unija, energetska unija. To so stebri, ki povezujejo Evropo in treba je pri tem ustrajati, zlasti v času, ko je multilateralizem ogrožen. Evropska unija pa je zgled za multilateralizem. Sedaj pa bom seveda potrdoval nekaj glavnih sporočil. Treba je ukrepiti EMU, Euro evroobmočje. Evroobmočje je preživelo gospodarsko krizo in sedaj deluje bolje, kakor pa prej je res, da neravnovesja še obstajajo. Treba je seveda okrepiti odpornost, tako da bomo zaustavili upočasnitev gospodarske rasti v prihodnosti. Seveda najprej pa je treba dokončati bančno unijo, evropski voditelji so to veliko krat izpostavili in na novem evropskem svetu lahko ukrepajo na tri načine. Najprej je treba spostaviti fiskalni varovalni mehanizem za evropski reševalni sklad. Ta varovalni mehanizem bi lahko bil evropski denarni sklad, to je eden izmed številnih predlogov in je tudi smisel. Sama oblika ni pomembna, glavna je vsebina in dejstvo, da bo deloval. In e da se seveda spominja na mednarodni denarni sklad in zdi se, da bo mu konkuriral, ampak ne gre za to. Gre za mehanizem varovanja, potem pa še skupna schema jamstev, za vloge, ki bi bankam pomagala pri njihovem učinkovitem delovanju. Potem pa potrebujemo še nov zaščitni instrument, tako da bi odpravili vrzel med državami članicami in bankami. Bančna unija pa ni dovolj. Potrebujete bolj učinkovite makroekonomske politike. ECB je stabilizirala evro. Ampak monetarne politike so bile same po sebi nezadostne. Nacionalne fiskalne politike so še vedno omejene zaradi visoke stopnje zadolženosti. Vprašanje je, dolga, no vse vi vemo, da imajo določene države članice više stopnje javnega dolga, ampak v času nične obrezne mere se je zgodilo naslednje. Gospodinstva in nefinančni zasebni sektor so uporabljala dolg na takšen način, da lahko sedaj govorimo o različnih vrstah dolga in seveda v zadnjem delu lahko govorimo tudi o velikih prilivih za BDP, ampak to pomeni tudi veliko stopnjo ranljivosti, potem pa še skupno orodje za fiskalno stabilnost. Ta nam lahko pomaga v pregledu. Smo tudi zapisali, da potrebujete schemo pozarovanja v primeru brezposelnosti. Vse države članice lahko imajo koristi od takšnega sklada in to tudi ne bi pomenilo trajne transferme. Potem pa še stabilizacijska funkcija, ki jo je predlagala komisija, to je tudi korak v pravo smer govorite o rasti in naložbah, to je dobro, potem pa imamo še schemo pozavarovanja v primeru brezposelnosti, to bi pa seveda koristilo trgu dela. Je pa res, da so kompleksna fiskalna pravila prenaporna, treba jih je poenostaviti. S tem boste poskrbeli tudi za to, da bodo države članice izboljšale svoje fiskalne predpise, ki pa morajo biti manj strogi in predvidevati več priložnosti za države članice. Če se pogledamo ZDA, so zasebne obveznice veliko krat večje, kakor pa posojila v bankah v Evropski uniji, pa je čisto obratno in drugačne. Se pravi, da v Evropski uniji ne uporabljate obveznosti podjetij in se bo v Evropski uniji temeljilo na delu bank. Je pa res, da tudi tukaj lahko še marsikaj izboljšate. Produktivnost, produktivnost, produktivnost oziroma pomankanje produktivnosti, počasna produktivnost. Določene države članice so zabeležile zelo počasno stopnjo produktivnosti, ki negativno vpliva na življenjske standarde. Enotni trg je velik dosežek, ampak še ni dokončan. Še marsikaj lahko storite za izboljšanje konkurenčnosti. V našem pregledu smo podali številna priporočila recimo, da se zmanjša upravno breme, olajša zagotavljanje storitev, storitve predstavljajo okrog tri četrtine našega gospodarstva. Mi se borimo za kmetijske proizvode, za zemljski plin, za nafto, pozabljamo pa na storitve, ki predstavljajo več kot tri četrtine vsega gospodarstva. In tukaj mora biti povdarek v naših prizadevanjih. Treba je odpraviti omejitve. Poleg tega je treba tudi izboljšati čezmeno sodelovanje v energetskem sektorju, telekomunikacijski, električni, energetski sektor tukaj ni evropske povezave. Digitalizacija. No, prej sem omenil produktivnost, a Ida mi je malo prej tudi povedala, da je rast produktivnosti do leta 2007 v tistem desetletju predstavljala 10 odstotkov, od leta 2007 do 2017 pa je bila stopnja pod enim odstotkom. sedaj pa je v evroobmočju pod ničela pet odstotka. Tako se je poslabšala stopnja proizvodnosti v Evropi. Brez proizvodnosti pa rast ni vzdržna. Plače se ne morejo posledično povečati. Seveda lahko imate rast, ki temelji na potrošnji. Naložbe pa so bile zelo počasne. to pa tudi onemogoča dolgoročno vzdržno in trajnostno rast. Spet bom omenil digitalizacijo, ki je ključ za gospodarsko rast, digitalno gospodarstvo. Rast, ampak kar 40 odstotkov vseh odraslih nima digitalnih spretnosti. Poleg tega je treba tudi dograditi in izgraditi digitalno strukturo. Evropska unija lahko seveda državam članicam pomaga pri razvoju digitalnih spretnosti in infrastrukture. Je pa res, da je treba tudi spremeniti in izboljšati digitalni pravni okvir. Proračun. Reforme proračuna Evropske unije bi lahko prinesla hitrejšo gospodarsko rast. Je pa res, da smo proračun porabili skoraj v vseh sektorjih, ampak obstajajo še potrebe drugot. V našem pregledu OECD-ja za evromoč in Evropsko unijo tudi gotavljamo, da je prišlo do zmanjšanja proračuna. Vem, da komisija sedaj hoče povečati proračun. Brexit pa pomeni, da so reforme nujne. Kaj te v letnem proračunu boste imeli po letu 2020 za 7 odstotkov manj denarja? In to je lukna, ki jo bo treba zapolniti. Sedaj potekajo pogajanja o VFO-ju države članice bi lahko tudi povečale svoje prispevke, tako da bo tudi financiranje evropskega proračuna lahko odražalo zmogljivost držav članic, da vplačajo v proračun. To pomeni odpravo repatov. Treba je tudi odpraviti proizvodno vezana plačila in se osredotočiti na manj razvite te regije, tako da bi s tem odpravili razlike med regijami. Poleg tega pa mislim, da je treba tudi vlagati v druge sektorje. Evropski proračun mora pomagati tistim, ki jih je globalizacija najbolj prizadela. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji mora biti bolj prožen in mora pomagati delavcem bolje. Mislim, da je treba razširiti področje uporabe tega sklada. Čisto na koncu pa še nekaj o regionalnih razkorakih glede na BDP per capita. Ta razkorak se je po krizi povečal. To je nekaj običajnega. Pri krizi se razlike povečajo, razkoraki se poglobijo, ampak to je bila mati vseh kriz. Po desetih letih še vedno trpimo za njenimi posledicami, več je neenakosti, regionalno gledano, ne samo glede na posamezne države članice. Evropska unija eno tretjino proračuna porabi za regionalne politike. To je kar velik znesek, če smo pošteni. Eno tretjino, no to je kar nekaj velikega. No, ampak proračun je majhen, ste dejali, morda bi ga morali povečati. Ampak ne smemo pozabiti še na odgovornost držav članic. Mislim, da je treba vlagati v šolstvo, usposabljanje, izobraževanje, izgradnjo omrežji. Na takšen način boste odpravili te neenakosti. Ne na zadnje se ne usmerjate v kakovost porabe in črpanja sklado. Visoke stopnje sofinanciranja pa lahko tudi vsem pomagajo. Dragi prijatelji, Evropska unija se vedno razvija. Sam pravim, da predstavlja določene temelje na samem gradbišču, na katerih poteka delo. Prihajam iz Mehike in vedno smo dejali, da ogromno denarja gre v Evropo, srednji sloj je vedno med svojimi počitnicami se odpravil v Evropo in v dveh tednih obiskal 21 prestolnic, šlo je za nek evropski pobeg, potem pa smo recimo prišli v Rotterdam ali pa v Köln in smo tam videli sjajno katedralo, ampak zaprašene, kajti ves čas potekajo gradbena in obnovitvena dela in potem smo tako razočarani, kajti toliko časa smo varčevali, potem pa res ne moremo uživati v sjajnosti te katedrale, ampak ko se čez tri leta vrnemo, recimo nazaj v Koln in vidimo prenovljeno katedralo, smo res navdušeni na dosežki. No, Evropsko unijo lahko pravzaprav pohvalimo marsikje, ampak hitri pa res nisto. Ampak, ko dokončate delo, je delo izjemno. Sam pravim, da se Evropska unija vse čas preoblikuje, od znotraj na vzven ustvarja nove institucije, ampak delo poteka zelo počasi. To pa je tudi proces integracije, vse čas je treba kaj dograditi, popraviti, izboljšati. Seveda, vsa ta obnovitvena dela niso najlepša in čas je kar kazijo prelepe fasade, ampak ko je delo dokončano, se lahko tudi drugi zgledujejo po vaših delih in dosežkih. In sam pravim, potrebujemo več Evrope, več Evrope in še več Evrope. To je naše glavno sporočilo. Strani OECD-ja. Mi vam bomo pomagali, parlamentu, pa tudi vsem državam članicam, tako da boste lahko dokončali ta izjemen projekt. Thank you. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev obeh dokumentov pregleda Evropske unije in evroobmočja. Sam sem ga tudi proučil in moram povedati, ja, strinjam se, da Morda živimo v nemirnih časih, ampak vem, da se druge države zgledujejo po Evropski uniji in vem, da včasih obnovitvena popravljalna dela trajajo kar nekaj časa, ampak vseeno upam, da bomo lahko v naslednjih mesecih oziroma letih dokončali naše delo. upam, da bomo našli tudi dobre rešitve. Štiri minute za vsakega govornika, kolega Majer, izvoli, no, štiri minute res niso dovolj, kolega Niedermajer. Trgovinska politika in trgovinske vojne. Tukaj bi si želel, da mi še kaj poveste. Se vem, da OECD tudi vpliva na politike Evropske unije, vemo pa, da vse te trgovinske vojne pravzaprav posegajo v naše delo. Zanima me, kakšen je vas nasvet, kako se moramo odzvati na napovedane ameriške politike, ki spodkopavajo mednarodno trgovino, drugo vprašanje ameriška administracija se zanaša na določene številke, ampak mislim, da niso najbolj reprezentativne. Govorim o pozitivnem učinku digitalnega gospodarstva, razliko med nominalno vrednostjo uvoza in dodano vrednostjo, potem pa še tretje vprašanje. Ali takšna politika pravzaprav spodkopava stabilnost ekonomske politike? trgovinskega presežka, recimo Kitajske, pa tudi določenih držav članic Evropske unije. Sam delam na področju obdavčevanja, zanima me, kakšno je vaše mnenje glede obdavčevanja na mednarodni ravni, zanima pa me, ali je smiselno, da Evropska unija naredi tukaj korak naprej, tukaj govorim o PEPS-u, pa tudi o predlogu za digitalni davek. Um, Najlepša hvala. Trgovinske vojne, napetosti, zlasti po tem, kaj smo včeraj slišali, mislim, da to ogroža in upočasnjuje gospodarsko rast. To je tveganje, ki se ga moramo zavedati. In moje priporočilo je, da se oprete na multilateralizem. Vam bom podal zelo preprost primer, ki ni samo teoretične in narave. G20 je ustvaril globalni forum za zmogljivost presežka jekla. In tukaj se je začel problem z tarifami na aluminij in jeklo. Potem je ameriška administracija predvidela določene izjeme, še dodatne izjeme, ki jih je potem tudi odpravila v času našega ministerskega srečanja v okviru OECD-ja odpravila izjeme namreč. Kakšne opcije pa imate danes glede aluminija in jekla v svet razen kitajske? Če pisate jim neravnovesju, no kakor hočete okoli. Mi smo spostavili ta globalni forum, ki sem ga prej omenil. To je forum, na katerem se lahko pogovarjamo o sami vsebini vprašanja, ne o posledicah in izrazu tega vprašanja. To pa je, da je preveč jekla, presežek je prevelik. 800 milijonov na 2,4 milijone ton to je presežek, kar pa pomeni, da je prevelike zmogljivosti in zmožnosti za eno tretjino, predvsem zaradi tega, ker smo v preteklosti pač mislili, da bo gospodarska rast se povečevala v nedogled za Kitajsko, Evropo in ZDA na kitajskem, zlasti na kitajskem, pa vedno ne spremljajo tržnih signalov, ampak grejo vedno za zmogljivosti in za proizvodnjo. Mi pa se moramo osredotočiti na vsebino, se pravi zmanjšanje zmogljivosti, ne smemo se pravzaprav boriti proti posledicam takšne prevelike zmogljivosti, kot so recimo tarife, carine na jeklo, kajti s tem se potem soočamo samo s prostranskimi problemi in ne naslavljamo ključnega vprašanja tega problema. Včeraj oziroma prečeraj so mi tudi povedali, da bo Argentina, ki predseduje G20 temu letu. No, Argentina se je odločila, da bo preložila ministersko srečanje, ki naj bi potekalo naslednji teden v Parizu. Se pravi, pogovarjali naj bi se o jeklu. Zakaj se je Argentina odločila za to? Dejstvo je, da se sedaj veliki akteri obremenjujejo z uh, novimi tarifami. To pa tudi ne pomeni nobenega konstruktivnega vzdušja za razpravo o tem vprašanju. Se pravi, imamo mednarodno institucijo, ki jo je vzpostavil G20, ključno za Kitajsko in ZDA, kajti vemo, da je bil ta forum vzpostavljen na kitajskem lani v Hamburgu, smo ta forum tudi potrdili, kajti del deklaracije voditeljev G20 je bil, da se moramo potem v Hamburgu pogovoriti o zmanjšanju prevelike zmogljivosti za presežke jekla. Mi pa smo se potem prosmerili na tarife, namesto da bi se lotili ključnega vprašanja. Zato je moj nasvet za vas samo multilateralizem. Kako lahko razrešite trgovinsko vprašanje, ki so po svoji naravi mednarodna. Enako velja za naložbe, za migracije. To je čezmejno vprašanje. Enako velja tudi za podnebne spremembe, ki ne poznajo človeških meja, umetnih meja emisije jih tudi ne priznavajo. Multilateralizem, to je moje sporočilo za vas. Zlasti v času, ko je multilateralizem ogrožen, mislim, da je treba podariti ta veliki M multilateralizma. Davki, avtomatična spenjava podatkov, PEPS in obdavčitev digitalnega gospodarstva. 92 milijard evrov smo prijeli z avtomatično izmenjavo. PEPS nam obljublja še dodatne milijarde, to pomeni, da bodo multinacionalke plačevale davke, digitalno gospodarstvo. No, tukaj še nismo dosegli nobenega soglasja, ampak upam, da bomo naslednje leto vseeno dokončali končno poročilo, kljub temu, da je časovni rok 2020 Hvala. Um, yes, need... Najlepša hvala. Paziti moramo na omejitev časa, če ne, ne bodo vsi dobili besede. Perlonš Perez. Najlepša hvala. Gospod eh, predsednik, škoda je, da ste mehičan, če ne bi vas imenovali za vodilnega kandidata na naslednjih evropskih eh, volitvah naše stranke? Me veseli, da ena naših sodelovk, Matilica Bore, kmalo pride sodelovati z vami. Tule je, v dvorani. Sunili ste nam jo, ampak eh, vam jo z veseljem posodimo. No, govorili ste o Evropskem eh, denarnem skladu, pravite, da to ni stvar imena oziroma poimenovanja. Ja, ok, ampak morda bi bilo vendarle bolje, da razložimo, kaj, kaj naj bi ta institut počel na mesto tega, kar počne IMF. Tako da predlagamo torej nekakšen sklad za stabilizacijo, Evropski sklad za stabilizacijo, kar bi nam omogočilo, da ne bi bili v nekem v neki situaciji, ki bi bila preveč dvoumna in to ni bilo dobro. Rada bi se vrnila k vprašanju mednarodne trgovine. Namreč vidimo, da smo na neki prelomni točki, ne le zato, ker je bil gospod Trump izvoljen za predsednika ZDA, ampak tudi zato, ker so se spremenili pogoji multilateralizma v trenutku, ko je STO popolnoma zaživela. Imamo nove akterje, ki so zdaj bistveno bolj močni, imamo tudi tehnološko Eh, tehnološke inovacije, ki pomenijo, da mm, se je tudi Evropa začela zelo angažirati od COP21 naprej in to pomeni, da je Evropa tista razsvetljena avantgarda, kar zadeva povezavo med eh, varstvom podnebja in eh, trajnostnim razvojem, kar v bistvu bistveno spreminja pravile igre. In to je razlog, zakaj nekateri tu govorimo o nekakšni taksi na oglik na, na mejah. Ali se vam ne zdi, da to vodi v neko novo, v nek nov ustroj svetovnega sistema svobodne trgovine in da bi bilo potrebno bolje razmisliti o podnebnih spremembah? Naj razložim. Ko govorimo o svobodni trgovini, govorimo o partnerstvu med eh, člani kluba ki spoštujejo pravila proste trgovine in morda bi morali imeti podoben eh, klub. Pariški klub je nekaj, kar je že bilo omenjeno, to ni najboljše ime, torej nekakšen podnebni klub, kjer bi, kjer bi ponovno izpostavili pravila multilateralizma. Kamil Montanje je tudi izpostavil eh, to vprašanje. Mislim, da je o tem vredno premisliti, kajte na ta način bi lahko razrešili določene probleme, vključno probleme na področju jeklarstva, ki ste jih izpostavili. Hvala. Mi že imamo pariški sporazum za znižanje emisij in že imamo tudi zelo jasno zavest, zelo zeleno zavest, da moram reči, da se je zelo okrepila, ne le od pariškega sporazuma naprej, tudi že prej. To, kar je zanimivo danes, je, da odkar so američani najavili, da bodo eh, odstopili od, od projekta, to zahteva tri leta dela, pravno gledano. Torej, celo v ZDA se odvija zelo, zelo pomemben. Pohod mest in zvezdnih držav. Septembra bo velik sestanek v Kaliforniji z vsemi župani, potem je tu tudi zasebni sektor, kajti konec koncev je zasebni sektor, ki je tisti, ki bo ali pa ne bo uspel znižati emisije. In vsled vsega tega mislim, da vendarle imamo neko pozitivno ozračje, ampak ključno vprašanje je, ali imamo, kako naj rečem, no, sem skušal najbolje izraziti, ali še vedno vlada nek občutek nujnosti. Mislim, da smo nekoliko izgubili ta občutek nujnosti in tega je treba nekoliko oživiti. Ja, ja so novi akteri, so številni, ki so močnejši, kot so bili, ampak vseeno bi rekel, da imamo danes pred seboj vse potrebne elemente, ampak zdaj je treba oglik ovrednotiti z visoko ceno. Tega danes ni. In to je ključna napaka. Danes nimamo jasne, jasne cene za oglik. Imamo zgolj neke scheme ETS in ne vem kaj, ampak dejansko so cene oglika zelo nizke in to ne omogoča razvoja alternativ. Najlepša hvala, gospod Klinc. Najlepša hvala. Zelo spodbudno je, da Mehičan tako optimistično govori o Evropi in da tako trdno verjame v evropski projekt. Najlepša hvala za to. Še nekaj vprašanj. Kako lahko razložite dejstvo, da eurobarometer kaže na to, da dve tretjini evropejcev verjameta v Evropo, vendar pa jih vedno več eh, voli za evroskeptične in skrajne stranke. Poglejte si samo zadnji primer v Italiji. Drugo vprašanje, evropski proračun. Mislite, da bi evropski proračun moral imeti več lastnih sredstv, virov in uh, za kakšne vire bi lahko šlo? Tretjič, trpimo za posledicami kriminalnih dejanj. Vsako leto izgubimo več kot 50 milijard evrov zaradi utaje davkov in davčnih goljofij. Zaradi takšnih goljofij in kriminalnih dejanj v zvezi s, kri, s kriptovalutami ravno tako izgubljamo veliko eh, sredstev glede na to, da tega ne moremo zaustaviti oziroma preprečiti, kako bi lahko prepričali državljane, da vložijo več v skupni proračun. In še zadnjič, govorili ste o ideji komisije, da bi uvedla nekakšno varno aktivo in Mislite, da bi finančni trgi lahko že uvedli takšne varne aktive? Takšna struktura me namreč eh, spominja na eh, varnostne papirje, ki so zavarovani z hipotekarnimi posojili v Ameriki. Zaradi tega sem menil, da sem predal, predolg, kaj ti lahko bi združili, vaše vprašanje je moj odgovor in še vedno ne bi bilo dovolj. Čeprav sem mehičan, upam, da zaradi tega nisem nič manj objektiven. Že 12 let vodim OECD in zelo natančno spremljam razvoj dogodkov. Ko sem bil 18 let star, To, tega je že dolgo, 50 let je že od tega. Sem prevajal brošuro za federalno električ, električni odbor v Mehiki in ti naj bi izdali evropsko obveznico. To je bilo 50, pred 50 leti. Euro je najstnik. kar pomeni, da sem v svojem življenju videl ogromno poskusov v Evropi že pred dekujem, že pred drugimi valutami, skupno evropsko valuto, ki je bila uvedena pred 50 leti. Takrat se že izdajali obveznice v tej valuti. Morali so seveda ošteti 50 na 14 različnih valut eh, in jih ponderirati, vendar pa sem bil priča vsem tem dogodkov in sem s tem tudi delal. Zato tako zelo občudujem vaš projekt. Eurobarometer kaže na to, da dve tretjini državljanov podpirata Evropo. Potem pa volijo drugače. To zaradi tega, ker um, tiha večina ne gre na volišča. Zakaj je prišlo do brexita? Zaradi tega, ker 60 odstotkov mladih, za katere prihodnost v resnici gre, niso glasovali. Torej, nismo izgubili samo boja v zvezi z upanjem v ustanove, ampak izgubljamo boj za zaupanje v demokracijo. Problem je v tem, da državljani ne hodijo več na volišča. Državljani se morajo zavedati tega in eh, to moramo bolje komunicirati na naslednjih volitvah. Torej, da gre za to, kakšno življenje in kakšno prihodnost eh, si predstavljamo in da skrajneži to ogrožajo. Zato je trajalo sedem mesecev, da so vlado sestavili na nizozemskem, pet mesecev, da so sestavili v Nemčiji. V Italiji smo dobili eno tako nepriča, nepričakovan rezultat. Velika politična razdrobljenost v Španiji, tudi Brexit, vse to je rezultat tega, da obstaja neugodje v Evropi in da nismo zadostili njihovim pričakovanjem. Kriptovalute, to ni valuta, ampak je aktiva. To se lahko kupuje kot investicija. Ne gre za valuto, gre za investicije. 50 milijard znaša otaja davkov in davčne goljofije. Obdavčevanje je popolnoma drugo vprašanje. Torej, gre za pravo davčno mešanico in zavarovane vrednostne papirje. Ne, tukaj ne gre za hipotekarna posojila. Šlo je za zelo nizko kakovostna hipotekarna posojila. Tukaj pa gre za Luksemburg, Nemčijo, Nizozemsko, kjer. Eh, obstaja zelo visoka stopna kakovosti teh posojil. Najlepša hvala. Filip Lamberts. Dobro jutro, gospod generalni sekretar. Vedno ste dobrodošli pri nas. Zelo všeč mi je vaš neposreden način govora. Tako vsaj ostanemo budni. Tri vprašanja. Brezposelnost. Podali ste pozitivno oceno glede stopnje brezposelnosti. Sam pa govorim o stopni zaposlenosti. Tukaj stvar ni tako zelo orožnata. Naj države z najboljšimi rezultati so dosegle stopne zaposlenosti, ki se vrti okrog 75 odstotkov, v Italiji ta 55 odstotkov. To je problem trga dela. Če k temu dodate še zelo nizko kakovostna delovna mesta, potem je stvar še slabša. To je uberizacija delovnega trga in delovnih mest. To je zelo zaskrbljujoče. In še drugo vprašanje. Enakost. Pravite, da je vedno več neenakosti in po drugi svetovni vojni, največji krizi v Evropi, je prišlo do zmanjšanja stopnje neenakosti. Na finskem, naprimer, ko so na začetku 90-ih let imeli hudo gospodarsko krizo, so z ukrepi um, uspeli znižati neenakost. To je. Torej, politična odločitev je, kdo plača za krizo, bogati ali revni. Ne gre vedno za to, da bi bogati plačevali manj kot revni. In še tretje vprašanje. Obdavčevanje. Zelo cenim vaša prizadevanja, še posebej v povezavi z Bepsom, vendar pa moramo biti previdni Evropska unija sprejema zakonodajo na tem področju in se lahko odloči, da gre dosti dlje, kot so standardi OECD in glede tega obstaja odpor v Parizu. Sam bi predlagal, da lahko gremo dlje, s tem ne bomo znižali standardov, ampak samo ustvarjamo pritisk, da gremo še dlje. Zelo se že veselim vaših odgovorov mi ne tekmujemo z Evropsko unijo, ampak se dopolnjujemo. Mi od Evropske unije zahtevamo ne, da sprejme direktivo ali zakonodajo, ki bi uvedla kratkoročne ukrepe, ki bi preprečili dolgotrajne rešitve. Seveda razumem politično ozadje. Brumolemer pravi, da je treba nekaj storiti, da je treba ukrepati. Seveda imate podjetja, ki so neobdavčena, vendar je treba obdavčiti vse. Imate podjetja, ki ustvarjajo na milijarde dobička in seveda jih je treba obdavčiti v vsaki jurisdikciji posebej. Kako jih obdavčevati, kak, kdaj in kje, s kakšno stopnjo, pa je nekaj, kar je treba obdavčiti kar se, o čemer se treba odleči, odločiti skupaj. Ne moremo namreč um, dopustiti, da pride do davčnih oaz. Če vam nekje nečesa ne postijo, greste drugam in to počnejo vsi. Če pa sprejmete ukrepe skupaj, potem se ne morete več nikamor skriti. Govorili smo že o ukrepih 2019, ne 2020. Tako se lahko vsi osredotočimo na to. Američani so sedaj v drugačni situaciji, na nas čakajo. Vendar pa obstaja veliko dobre volje. V zadnji davčni reformi so američani šli po pravi poti glede digitalnega obdavčevanja. Eh, Britanci malce omahujejo, Začeli so z določeno schemo. Slišal sem, da evropejci skušajo uvesti ukrepe naslednje leto. Mogoče bomo dobili nove ukrepe naslednje leto in mogoče bo celo možno, da dobimo skupno schemo. Vendar pa bi prosil evropejce, da ne sprejmejo kratkoročnih ukrepov, ki bi preprečili dolgotrajne rešitve. In še nekaj v zvezi z enakostjo. Ni šlo za vojno, šlo je za krizo, ki je bila res huda, ki se je zgodila v finančnem sektorju. V finančnem sektorju imate osebe, ki so dosti bolje zaščitene kot drugot. Imate osebe, ki nimajo finančnih sredstev in zato je kriza povzročila več neenakosti. Šlo je za gospodarsko in finančno krizo. Res je, gre za to, kakšne politike sprejmemo, kakšno zakonodajo sprejmemo, vendar pa se je to zgodilo v vseh državah na svetu. Finančni kapital je povečal svoj delež znotraj celotnega BDP-ja. Zaradi tega so ljudje tako eh, besni in nezadovoljni in še stopnja zaposlenosti. Ne verjamem, da bi 55 odstotkov italijanske stopnje bila bolj simptomatična. Ne, ne verjamem v to. Ne morete trditi, da je država na slabšem, ker ima bolj prožen delovni trg. Naj vam podam najboljši primer. V Nemčiji je velik delež zaposlenih eh, z določe oziroma z um, nepolnim delovnikom oziroma s polovičnim delovnikom, še posebej žensk vendar pa to ne škodi produktivnosti ali blaginji določene države. Vendar pa moramo stvar izboljšati zaradi staranja prebivalstva, zagotoviti moramo večjo udeležbo na trgu dela in uberizacija povzroča težave, vendar pa na drugačen način. Kako zagotoviti zaščito in varnost za tiste, ki delajo, ki so zaposleni na teh platformah. Zato moramo premisliti, kakšne zakone bi lahko uvedli, ki bi bili obvezni za vse. Gospod Papa Dimulis. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Dobrodošli, gospod generalni sekretarjat na današnji seji. Imam vprašanje za vas. Gre za vprašanje povezano z mojo domovino Grčijo. Pred nekaj tedni ste bili v Grči, tam ste se srečali tudi s predsednikom vlade Aleksisom Ciprasom med drugimi. Rad bi vas vprašal naslednje. Kakšno je vaše mnenje glede stanja grškega gospodarstva? Kakšne so vaše napovedi glede grškega gospodarstva in kako vi ocenjujete reforme, ki so bile uvedene v zadnjih letih v Grčiji? rad bi tudi slišal vaše mnenje glede odpisa dolga. Še posebej glede odločitvrma sklepa mm, julija 2016. Vsi udeleženi pravijo, da bodo rezultati verjetno pozitivni in upam, da bomo eh, s, te, s to sejo evroskupine lahko dobili um, odpis dolganega gre več za Grexit, ampak za prilagajanje grške situacije. Vi ste mehičan, ste generalni sekretar OECD-ja in zelo odkriti ste bili. Prav izstopate zaradi vaših um, odkritih mnen. Zato me zanima, kaj bi lahko storili, da se uspešno vrnemo na finančne trge. morali bi spodbuditi velik odpis dolga Grčiji. Šlo je za zasebni dolg v znesku 300 milijard evrov. Lahko bi prišlo do izmenjave obveznosti in tako bi dobili dosti niže stopno dolga. Problem je v tem, da so finančni ministri takrat odločili, da so v nevarnosti banke v tej jurisdikciji in zato so skušali banke zaščititi. Zaradi tega, ker so vsi imeli v rokah velik delež grškega dolga, niso želeli, da bi banke trpele. Zato so posodili davkoplačevalski denar Grčiji. Grčija pa je potem morala takoj odplačati svojim upnikom v zasebnem sektorju. Potem je prišlo do olajšav v zadolženost, pri zadolženosti v javnem sektorju. Vendar pa ne morete dobiti odpisa iz Evropskega monetarnega sistema in tako dalje. Zakaj gre? bo šlo Grčiji bolje. Da, 2,3, 2,2 odstotka gospodarske rasti. Zakaj? Reforme so bile zelo boleče, zelo težavne, vendar pa mislim, da so bili vsi zelo pogumni. Sedaj je grče dosti bolj moderna in dosti bolj živahna. Kaj potrebujejo? Vsakič, ko obiščem Grčijo in vsakič rečem naslednje. Si danes lahko predstavljamo nominalni odpis dolga. Moj politični odgovor je ne. Imamo prave dejavnike, ki to preprečujejo. Javno mnenje ni zrelo. Ne gre samo za vprašanje ene same države, ampak obstaja več držav, ki menijo, da če bi premostili krizo in jo preživeli, si moramo deliti breme. Sam se s tem ne strinjam, vendar pa to obstaja. Bi lahko prišlo do odpisa dolga? v današnjih razmerah bi lahko, lahko preložili odplačilo, da bi dopustili, da se Grčija postavi na noge in potem odplača dolg. Da, mislim, da je to rešitev, ki bi jo lahko preučili. Najlepša hvala. Sedaj imamo dve vprašanji, gospod Rozati in potem gospod Ramon. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, gospod generalni sekretar, da ste eh, z nami. In zelo cenim vašo podporo multilateralizmu. To je danes še tako zelo, po, še toliko bolj pomembno. Imam tri vprašanje za vas. Opazili ste upad proizvodnje v Evropi in v razvitem svetu. Zakaj je do tega prišlo? Je to pomankanje naložb? Je to zmanjšana gospodarska dejavnost prebivalstva ali mogoče gre za upad produktivnosti? Drugo vprašanje. Evropski proračun proračun, še posebej proračun, ki je namenjen za stabilizacijo evroobmočja. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Nekateri menijo, da bi stabilnost morali predvsem doseči z upoštevanjem in spoštovanjem fiskalnih pravil. Države, ki tega ne spoštujejo, ne morejo pričakovati podpore. Kaj ti če, ne, če bi spoštovali fiskalna pravila, bi lahko zapadlo hude dolgove. In še zadnje vprašanje. Kakšna je optimalna davčna struktura? Kakšno je sorazmerje eh, med eh, neposrednim in eh, posrednim obdavčevanjem? Zelo težko je zbrati vse davke zaradi mobilnosti, zaradi prenosa dobička z ene države v drugo in tako dalje. Kako bi morale države strukturirati svoje vire sredstev za proračun s posrednim ali neposrednim obdavčevanjem? Ramon Hauregi, najlepša hvala, gospod Gorja. Zahvaljujem se vam za optimizem in za vašo strast. Imam vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno. Kaj vi menite o možnosti, da bi dobili poseben proračun za evro območje? Zelo verjetno je namreč, da bi na vrhu ob koncu naslednjega tedna dobili nove ukrepe glede gospodarske in monetarne unije, stabilizacijski sklad in tako dalje. Bojim se, da veliko tega še ni zrelo. Vendar bi bilo dobro, da bi napredovali na področju proračuna za evroobmočje. Kaj vi menite o tej možnosti? In še drugo vprašanje. Glede na to, da izvoz evropskih držav zelo trpi zaradi trgovinskih eh, sporov kako bi lahko vplivali z zvišanjem plač kot mehanizma za spodbudo rasti. Menite, da bi z višjo plačo lahko povečali notranje popraševanje in bi tako nekako kompenzirali upad izvoza. Najlepša hvala. Še zadnji, gospod eh, Šulica. Gospod. predsednik, gospod generalni sekretar. Romunija je največje gospodarstvo v jugovzhodni Evropi. Kdaj bi lahko Romunija vstopila v OECD? Veliko krat smo to že poskusili na zadnje leta 2017. Gre za tehnično vprašanje ali obstajajo druge težave? Hvala. Kot prvo potencialna rast je sestavljena iz naložb, produktivnosti, eh, znanja, veščin. Udeležba na trgu dela, ženske, mladi, zaradi staranja prebivalstva, gre torej za kombinacijo različnih dejavnikov. In pa področje strukturnih sprememb. Torej, potrebujemo monetarno, fiskalno politiko in pa strukturne spremembe. Proračun za stabilizacijo evra, da to potrebujemo, seveda. In pa spoštovanje pravil. Vedno znova mm, incidenti vplivajo na mehanizme. Verjetno se spomnite na krizo, ki je bila izjema. Ko država zaide v krizo, moramo imeti dovolj zmogljivosti, da bi prepričali, da se razširi še na druge države in še optimalna davčna struktura. Tega ni, razen če si pogledamo trend na svetu. Znižanje davka na dobiček podjetij in eh, prihodke oseb. Zakaj? Zato, da ustvarimo več naložb in več produktivnosti, kako bi lahko kompenzirali opad prihodkov, obdavek na lastnino in davek in ekološki davek. Lahko vidite, da imamo več različnih vrst takšnih davkov. Gospod Hauregi, izvoz ne trpi zaradi trgovinske vojne. trgovinska vojna se je zgodila pred kratkim in nismo imeli dovolj časa, da bi trpeli posledice. Imamo torej počasno oživljanje gospodarstva. Gre za več sto sto ljudi, milijonov, ki živi od socialnega varstva. Vendar pa imamo potencial velike nevarnosti. Upad izvoza, ne vem, obstaja porast izvoza tudi v vaši Španiji in zaradi tega lahko ustvarite več novih delovnih mest mogoče ta delovna mesta niso najbolj kakovostna, vendar pa so delovna mesta. Sedaj ste ko, znatno zmanjšali stopno brezposobnosti na 17 odstotkov. To je odlično. Tudi v Italiji so ustvarili veliko delovnih mest pod vlado Rencija vendar pa se ne smemo zgovarjati na trgovinske spore, ampak moramo nadaljevati z izvanjem reform. Poleg tega pa moramo storiti vse, da takšnih trgovinskih vojn ne bo več. Še plače produktivnost je zelo nizka in to seveda preprečuje porast eh, plač. Ravno tako tehnologija. Zakaj? Zaradi tega, ker se ljudje počutijo zelo ogrožene in pravijo. Raje imam službo, mi je vseeno pod kakšnimi pogoji, kot da sem brez. V Španiji, na primer, ste povečali ogromno uh, ste povečali število inšpektorjev, da ugotovite, če podjetja spoštujejo vsa pravila. Sedaj pa imate novo vlado. Prejči četrtek sem bil tam in se pogovoril z njimi, gospod Frunzolika. Romunija je dosegla konsens znotraj OCD-ja, vendar pa obstaja svežen. ki smo ga predlagali. V tem svežnju so Argentina, Romunija, Peru, Bolgarija in pa Hrvaška. Nekatere evropske države temu nasprotujejo zaradi ozemeljskih sporov, mejnih sporov. To niso težave mm, OECD-ja. Kot veste, je Brazilija tudi zaprosila za članstvo, vendar pa glede tega nimamo še konsenza. Romunija je dosegla konsens, vendar pa, če se ne dogovorimo o celotnem svežnju šestih držav, ne bo prišlo do premika. Torej ne gre za Romunijo. Romunija je sprejeta kot država, ki ima podporo. Torej, Romunija tudi ve, kaj mora storiti za to, da postane članica OECD. -ja. Gospod Frunzelika pravi, da je bilo v preteklosti manj držav, ena ali dve, mogoče sedaj pa jih imamo šest. Sam eh, sem zelo zadovoljen, da imamo toliko držav, ki si želi članstvo, med njimi velike države, kot so Argentina, Brazilija in tudi Hrvaška je zaprosila. Gre za politično odločitev držav članic. Potrebuje konsens. Tega ne moremo storiti tako, da bi sprejeli svežen minus ena imamo blokado za eno državo članico in dokler ta spor ne bo rešen, svežen držav ne bo sprejet. Torej, moramo prepričati to eno državo, da ustvari napredek in potem prepričamo vse, da sprejemo še ostale. Hvala lepa, ja, vsekakor upamo, da bo to vprašanje razrešeno in zahvaljujemo se vam za izredno zanimivo živahno in eh, izredno koristno izmenjavo mnen z OECD-em, vsekakor izredno cenimo tako OECD kot vašo osebno vlogo pri dobrem vodenju, oblikovanju politik in usmerjanju v rast za poslovanje in eh, vsekakor tudi multi lateralizem, kar je vsekakor edina rešitev za današnje dni. Hvala lepa, hvala vsem.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

Uh, Tako, kolegice in kolegi, točki 90, bonitetni nadzor in pa bonitetne zahteve. Nekoliko zamujamo, ob 11. kot slišim, bomo imeli tudi javno predstavitev na temo. Prodaje bančnih oziroma finančnih produktov. No, malce sem razočaran, pa vendar besedo dajem našemu poročevalcu, ki bo govoril v svojem materinem jeziku. To sem jaz, mimo grede. Torej, kolegice in kolegi, najprej hvala lepa za toliko amandmajev k mojemu poročilu na splošno 337 amandmajev k uredbi in 305 amandmajev k direktivi in mislim, da ti amedmaji na številnih točkah predstavljajo dobro podlago za to, da predlog komisije še nadalje izboljšamo. Rad bi se konkretno lotil parih točk, ker zadeva razred 2 in razred 3. V mojem eh, osnutku sem predlagal, da novi režim za manjše, manjše podjetja naredimo bolj pregleden, da se izognemo učinku, da je neko podjetje eno leto v enem razredu, drugo leto v drugem razredu. To velja sploh za tista podjetja, ki, ko, ki so nekako na meji med drugim in tretjim razredom. E, številni kolegi imajo tudi idejo, da bi nekatere e, mene vrednosti nekoliko omilili, zato so mm, podprli z amendmajem, mislim, da ste na te podlagi lahko delali naprej, potem tudi ideja, da naj. Ne podjetje aktivno na področju vrednostnih papirjev, ne stopi takoj v kategorijo 2, če je v kratkem obdobju eh, zgolj obravnavalo manjšo količino denarja svojih eh, strank. To tudi mislim, da je amantman, na katerem lahko delamo naprej. Teže bo pri kategoriji 1, mm, to je kategorija, kjer režim CRD, CDR velja. Tu imamo vrsto predlogov, področje uporabe naj bi bistveno razširili, da bi podjetja z bilančno vsoto 5 milijard evrov vključili v področje uporabe, če poslujejo za lastno račun oziroma če prevzemajo emisijo finančnih inštrumentov. Potem je tudi eh, tu argument enakih pogojev, predvsem z eh, mislijo na banke, ampak ne vem, ali je to prava pot, zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da to posebno ureditev za investicijske podjetja vendarle sprejmemo, kajti to niso banke in zato eh, jih velja tudi drugače obravnavati in zato mislim, da jih velja pustiti v CRD-ju in potem ne potrebujem nobene posebne ureditve. Tako da to načelno vprašanje bo treba razrešiti in upam, da bomo uspeli najti neko rešitev. Mislim, da vendarle je smiselno imeti posebno ureditev. Potem, kar zadeva Eh, razkritja. Tu imamo celo vrsto amantmajev, ki nam ne bodo olajšali življenja. Eh, težko bo najti kompromise. Predlog, da sistemsko nerelevantna eh, podjetja nekoliko razbremenimo, je tematika, ki jo moramo upoštevati tudi pri vprašanju razkritij in obveščanja. Zdaj, treba se odločiti, ali se prevzeme prevzame CRDCDR, da eh, sto odstotkov ali ne. Potem je cela vrsta manjmajo, katerih namen je, da se režim razkriti, razkritja razširi na določene druge elemente, naprimer okoljski vidiki. Komisija je že podala zelo široke zahteve glede razkriti, eh, ampak to je koristno za stranke in investitorje v le omejenem obsegu, tako da mislim, da se bo treba dogovoriti, kako in kaj. Vsekakor sem pripravljen na razpravo. Enako velja potem tudi za vprašanje revizij. Ne vidim nobenih vrtev eh, po nekem eh, preskriptivnem, preveč preskriptivnem sistemu, če upravljalec uspe najti boljše pogoje za svoje eh, stranke, je treba, to treba pač omogočiti. Enako velja tudi že v bančnem sektorju. Mislim, da moramo tu imeti enaka pravila. Tu nimamo takšnega problema, kot smo ga imeli pri bankah in sicer visoka, visoka tveganja, ker pač v primeru uspeha vsi pridobijo, v primeru neuspeha pa davkoplačevalec plača. Eh, zdaj, banka pač ali izgubi stranko, davkoplačevalec pa prevzame odgovornost. Tako da to ni dobro za stabilnost finančnega sistema. Tako da mislim, da moramo tu predvsem imeti sistem spodbud in da se ne lotimo preveč preskriptivnih eh, rešitev. In če se že ukvarjamo s to temo, mislim, da moramo mm, pri uh, variabilnem nagrajevanju predvsem poskrbeti za to, da so zajete tiste osebe, ki sprejemajo najbolj rizične rešitve, um, odločitve. Mislim, da je ključnega pomena, da se ohrani režim eh, ekvivalentnosti za tretje države. Pomembno je, da se zagotavlja primerljive rešitve. Sam sem v svojem poročilu že podal eh, predloge za. podjetja iz tretjih držav, ki morajo izpolnevati enake standardne pogoje kot evropske podjetja. Zelo me veseli, da so številni kolegi podprli ta eh, pristop, bi pa vendarle pozval k previdnosti, da nismo preveč specifični in da ne gremo preveč v podrobnosti, ter da se raje sklicujemo na uh, veljavno zakonodajo, kajti na ekvivalentnosti je potrebno gledati iz vidika rezultatov in tu moramo tudi komisiji pustiti nekaj manevrskega prostora pri odločitvah za misel o izvajanju OTF-ov in MTF-ov za podjetja iz tretjega države in da bi to popolnoma prepovedali, to sem dokaj skeptičen. Če bomo režim tretjih držav za določene storitve omejili, potem mislim, da potrebujemo tudi ustrezno utemeljitev. Eh, pri bančnim podobnih eh, storitvah eh, vidim potrebo po strožjem pristopu, kar zadeva samo trgovanje, nisem prepričan. Še enkrat eh, bi pozval k temu, da sprejmemo idejo, da se odločitve o ekvivalentnosti sprejme v okviru izvedbenih aktov, ne delegiranih aktov, ki ne gre zgolj za tehnične analize, temveč gre za to, da smo o tem že razpravljali, tudi zadnjikrat smo o tem že govorili, naprimer, ko gre za ekvivalentnost. Uh, ameriških eh, alternativnih eh, trgovalnih sistemov ATS. Še posebej zeleni so to podprli, kar me veseli. Nasplošno torej amandmaji peljajo v smer eh, solidne podlage za nadaljno razpravo. Imeli smo že prvo srečanje poročevalcev v Senci, Julija v Strasburgu, oziroma smo ga organizirali, povedali za Juli. Tu so tako imenovani K-faktori, ki jih bo treba razrešiti. To mislim, da bomo kmalo našli rešitev. Eh, imamo že prve kompromise in eh, vse, kako se veselim dobrega in konstruktivnega sodelovanja. Hvala lepa. Tako, to je bila predstavitev poročevalca, zdaj pa poročevalci v senci, najprej skupina SD. Madi, hvala lepa, predsedujoči. Najprej naj povem, da podpiramo splošni pristop. Mm, kajti osnova mislim, da je tehnično zelo dobro pripravljena in to je treba ohraniti. In zato nisem podprla amendmaja tistih kolegov, ki ponovno poskušajo vključiti še več eh, elementov CDR-CRD eh, v to zakonodajo. CRD-CDR je okvir predviden za banke in zato mislim, da ne zajema natančno vseh tveganj ki izhajajo iz poslovnega modela investicijskih podjetij. Torej, namen te zakonodaje mora ostati takšen, kot je in sicer, da ne sistemska investicijska podjetja izključimo iz neustrezne zakonodaje, ki velja za bančništvo. Po drugi strani pa tudi ne podpiramo amandmaja tistih kolegov, katerih namen je znižati bonitetne zahteve in pa zahteve po nadzoru nad. Uh, investicijskimi podjetji in ki želijo razvodeniti ta predlog, naprimer s eh, bistvenimi spremembami vstopnih pragov za režim razreda 3. Prvotni predlog se mi zdi nasplošno dobro uravnotežen, ampak seveda je nekaj prostora za izboljšave. Naprimer, K-faktori, to predstavlja dober, sorazmeren pristop za zajem te problematike, manjše spremembe pa seveda lahko vplivajo na njihov izračun in učinkovitost. Zato predlagam amandma, katerega namen je podaljšati obdobje izračuna za eh, faktor dnevnega trgovanja na eno leto za izravnavo nesezonskih eh, sprememb pri nekaterih eh, predmetih trgovanja. Kar zadeva nagrajevanje in vodenje upravljanja ne strinjam se z uskladitvijo te zakonodaje z CDRD. Mislim pa, da je splošno načelo nagrajevanja in bodenja napravljanja, o katerem je bilo govora v bančnem svežnju, nekaj, kar velja tudi tu v tem primeru. Politika nagrajevanja mora odpraviti spodbude, da se trgovalci zgolj trdočajo na kratkoročne eh, dobičke in zato podpiram predlog komisije ampak menim, da je to možno še izpiliti in še posebej ustrajam na vprašanju enakosti med spoloma, oziroma ravnovesja med spoloma. To je izrednega pomena za našo skupino in eh, tudi nagrajevanje mora biti neutralno glede na eh, spole. Glede poročanja po posameznih državah, eh, vemo, da je ta zbor sprejel zelo jasno sličo glede izogibanja davkom in ne razumem, zakaj nekateri kolegi želijo zdaj črtati te določbe tu. Eh, Prvotni predlog prav tako ne vsebuje kakršnih koli omemb eh, trajnostnega financiranja, okoljskih, socialnih eh, vprašanj in ta parlament je tudi že dejal, da želi, da financiranje postane bolj trajnostno in zato tudi želi to vključiti v ta dosje. Če torej zaključimo, gre za izredno tehničen dosje in ostaje kar nekaj odprtih vprašanj. In eh, bojim se, da teh, v tej fazi še ne bomo uspeli odgovoriti. To bo postalo jasno šele, ko bo zakonodaja stopila v veljavo. In zato sem uložila tudi nekaj amantmajev k klauzuli o pregledu, kar zadeva naprimer obravnavo na svetu in pa tudi ločevanje računov. Prepričana sem, da pravila o eh, ločevanju računov in nesolventnosti niso dovolj harmonizirane, da bi ločene račune vključili v izračun sredstev v upravljanju, če želimo enake pogoje na trgu. No, na zadnje hvala poročevalcu in veselim se sodelovanju. Veselim se sodelovanja na zasedanjih poročevalcev v Senci. Gospod Starbati v imenu EKR. Ja, gospod eh, Lukežav, odsoten in se upravičuje, bom eh, prebral njegove pripombe. Predlog eh, zakonodaje in pa mandmaji poročevalca in poročevalcev v senci kažejo eh, veliko strinje, kar zadeva cilj tega zakonodajnega postopka. Investicijska podjetja morajo biti podvržena enakim podjetjem in enakim pogojem in regulacijam kot velike podjetja, če so sistemsko pomembna majhna investicijska podjetja in velika investicijska podjetja, ki niso sistemsko relevantna, pa morajo biti regulirana le, koliko je to ustrezno, glede na tveganje, ki nastaja. Tu so v podrobnostih še zelo različna mnenja glede tega, kako na, uveljaviti načelo sorazmernosti eh, in pa sploh v zvezi z širino in globino regulacije, ki se jo lotevamo zastavljati se moramo vprašanje, naprimer, ali je sorazmerno sprejemati predpise glede politike nagrajevanja pri podjetjih, ki niso sistemska podjet, sistemskega pomena in njihova nesolventnost ne bi povzročila podobnih eh, težav in podobne škode kot eh, sistemsko pomembna podjetja. Meja med sistemskimi in velikimi nesistemskimi podjetij je tudi nekaj, kar je potrebno preveriti v smislu, ali je leta ustrezno zastavljena. Vprašati se je tudi potrebno, ali je razred majhnih nepovezanih podjetij prenisko postavljeno v smislu meja in da bi bilo potrebno preveriti, ali je sedaj predlagana ureditev resnično upravičena z vidika preprečevanja tvegan ali pa morda to izhaja iz eh, želje potem, da bi ohranili položaj bank na tem trgu. Cilj Unije kapitalskih trgov je, da se storitve investicijskih podjetij izvajajo na odprtem, konkurenčnem, eh, transparentnem trgu. K takšnemu trgu seveda sodi tudi ustrezno preprečevanje tveganj odpraviti je potrebno vendarle vse tiste ovire konkurenci, ki ne prispevajo k zniževanju eh, tvegan ali preprečevanju tvegan. Upam, da bodo poročevalec in poročevalci v senci izrazili strinjenje s temi temeljnimi načeli in veselim se sodelovanja s predstavniki naslednjih v naslednjih tednih s predstavniki ostalih eh, političnih skupin. To je. Hvala lepa, upam, da eh, se nam bo gospod Luke lahko pridružil na srečenih poročevalcev v senci. Da bo v imenu liberalcev Nils Torvalc, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči in gospod poročevalec hkrati. Ja, lahko v bistvu kar začnemo s predlogom komisije. Če si pogledamo to podrobneje, vidimo, da so upoštevali vse nasvete, ki jim jih je dala EBA. In v osnovi to།ovi kaže tudi na to, kje nas čaka delo. Kaj ti, če na zadeve pogledamo z perspektive EBA, potem lahko rečemo, ok, oni se ukvarjajo z denarjem na trgu in eh, če niso banke, mm, delujejo kot banke in je treba regulirati kot banke. Tu v tem parlamentu smo se tega problema lotili nekoliko drugače, vidimo, da to niso banke in da jih ne velja regulirati kot banke. No, to pa je tisto, kar bo ustvarilo, ustvarilo kar nekaj zanimivih vprašanj. Če zdaj pogledamo osnutek poročila gospoda Ferbarja, mislim, da lahko rečemo, da gredo stvari v pravo smer, kar je dobro sploh upoštevajoč, da prihaja z Bavarske. Glede na trenutno stanje. Ja. Bavarec sem šel od takrat, ko nas je Napoleon naredil Bavarce. Kaj, barbar ste rekli. Ja, ja, že v redu, že v redu. Uh, Glavno vprašanje torej je, kot je Marko že omenil, kako zastavimo različne skupine oziroma razrede, kakšne meje postavimo za prehod iz ene skupine v drugo, iz enega razreda v drugega in to nas potem privede do tako imenovanih K faktorjev. Preveč sem poslušal kritike, tako da bi verjetno bil na enaki valovni dolžini kot poročevalec. Ja, ampak mislim, da moramo vendar najti neko rešitev glede teh K faktorjev za neto tveganja, za clearing, za jamstva, za eh, člane invicijskih družb, ko bomo na koncu prišli do neke rešitve, ki bo spremljiva za parlament in tudi za ostale investicije v tem čudovitem procesu, tako da se že veselim našega prvega srečanja v Strasburu in potem bomo videli, kako daleč bomo prišli. Hvala, Nils, v imenu zelenih, Sven Gigold. Hvala, predsednik. Kot prvo, kot ste videli iz naših amandmajev, nismo tako zelo daleč od uh, splošnega stališča komisije in poročevalca. Imamo pa nekaj specifičnih tem, ki bi jih radi izpostavili. Kot prvo, vse bolj zaskrbljeni smo zaradi uloge in uh, ekonomske moči nekaterih zelo velikih upravljavcev sredstev, to velja še posebej za tiste, ki opravljajo več kot 100 milijard, torej BlackRock, Vanguard, State Street in tako naprej. Ti imajo določen vpliv na naše gospodarstvo, saj imajo v rokah pomemben delež v številnih eh, največjih podjetjih, ne le v Nemčiji, tudi v drugih eh, evropskih državah. To ni, ni prepovedano sicer, ampak mislim, da moramo imeti jasna pravila glede transparentnosti, kar javnosti daje več eh, vpliva in boljši upogled v to, kaj ti akteri dejansko zahtevajo od eh, svojih investicij. Sindikati, civilna družba, mediji so zelo zainteresirani za to in menimo, da bi to moral biti sestavni del tega svežnja. Zdaj pravi, imamo nekaj večje obveznosti za največje akterje in eh, sorazmerno manj zavezujoče pravila za manjše akterje. Strinjamo se socialisti, da po predlogu komisije zdaj velja pogledati tudi vprašanje razkriti in tudi mi imamo določena vprašanja glede obdavčitve in pa variabilnega dela mm, nagrajevanja. Slišal sem vaše argumente, gospod predsedujoči, gospod poročevalec, ampak razlog, zakaj imamo ta pravila glede nagrajevanja. Ni le ta, in tu bi se rad dotaknil tega, kar je dejal gospod Starbati v imenu gospoda Luke. Ja? Torej, ne le zato, ker imamo problem s sistemskimi institucijami, ampak je stvar v tem, da imamo nekakšno kulturo v finančni industriji, ki predstavlja potencijalno grožnjo finančni stabilnosti. In eh, gre torej za to kulturo kratkoročnih, procikličnih pravil nagrajevanja. In tu ne gre zgolj za velika in mala podjetja. Večina malih podjetij sploh nima takšnih pravil. Ampak, ko gre na razmejitve, ko, za razmejitve, ko gre za transparentnost, kar zadeva nagrajevanje, tu pa mislim, da ni smiselno izključiti manjših akterjev, kajte gre za kulturo v sektorju finančnih storitev, ki jo želimo spremeniti v bolj dolgoročno. Davčna pravila, prav tako po mojem mnenju, niso prava podlaga za sorazmerne rešitve. Tako da gledamo zdaj v smeri bistveno bolj harmoniziranega pristopa in eh, tista podjetja, ki imajo težavo z eh, poročanjem po posameznih državah, tako ali tako eh, niso mm, tisti mali akteri, ki te imajo običajno. Samo en sedež, eno podjetje in tako ali tako jih nima kaj skrbeti poročanje po državah. Ker ti poročanje po posameznih državah je način za zagotavljanje bolj poštene konkurence med lokalnimi podjetji, ki imajo sedež in v neki državi in poslujejo samo v tej državi in pa multinacionalkami. Tako da mislim, da to ni pravo mesto za reševanje sorazmernosti, ampak smo pripravljeni na razpravo. Pozdravljamo tudi predlog kolego, da se vključi vprašanje spolov. Nimamo nobenih amantmajev, kar zadeva K faktorje, smo pa seveda odprti do tistih amantmajev, kjer je govora o preprečevanju arbitraže v tem sektorju. Prav tako pozdravljamo amantmaje Vernere Langna, zato da se da večji podarek ESMI kot pa EBA-ju. Prav tako pa menimo, da je potrebno novo premisliti o pragu 30 eh, milijard in zadevo nekoliko bolje zastaviti. Toliko torej za enkrat z naše strani in uh, veselimo se kompromisnih rešitev in pa tudi sestanka pročevalcev v senci. Miguel Vega, se izvolite. Lepo pozdravljeni. Ta predlog je povezan s temeljnim vprašanjem kapitalskih trgov Evropske unije daje večjo vlogo kapitalskih trgov na področju financiranja podjetij. In približujemo se vzorcu tega, kar se dogaja v ZDA. In danes zjutraj smo že zastavili vprašanje generalnemu sekretarju glede tega, zakaj investicije investitorji ne ulagajo v naša podjetja. Mi želimo zagotoviti financiranje podjetij in verjetno so ravno investitorji podjetja tisti, ki lahko najbolje odgovorijo na to vprašanje. Zato smo malce skeptični glede tega vzorca in zato se sprašujemo, če je sedaj pravi trenutek eh, za to, da pomagamo podjetjem ali so pogoji napačni. Imamo tudi naslednje vprašanje. Če obstaja sistemsko tveganje, potem takoj govorimo o davkoplačevalskih sredstvih. sredstvih. Če gre za sistemsko tveganje, potem ne obstaja nobenega dvoma glede tega, da bo prišlo do tega, da moramo premisliti, če moramo takoj uložiti javna sredstva. Če pa sistemskega tveganja ni, potem ni nobene potrebe po tem urejanju. Imamo dva vidika, ki se nam zdi um, pomembno. Torej, imamo razdeljevanje v razrede, kar je pomembno. Treba pa je tudi omeniti fiskalno vprašanje in kako zelo malo smo napredovali na tem področju v nekaterih državah. Hvala lepa. Thank you very much. From EFDD, we have... Hvala lepa. Iz strani EFDD ni nikogar, ENF tudi ne. Tako da zdaj prehajamo na prosto razpravo. Aleksandre, prosim za besedo. Oziroma, An, se popravljamo, tolmači. Hvala, prihajam iz ene druge razprave. Žal eh, nisem uspela slediti celotni razpravi, ampak vendarle bi se rada dotaknila dveh zadev po zahvali poročevalcu za upravno delo, seveda najprej naj izpostavim razmetev med razredom 1 in razredom 2. Razred 1, kot ga predstavlja oziroma predlaga komisija, se zdi dokaj osko zastavljen in imamo podjetja, ki izvajajo bančnim podobne storitve lahko padejo potem v razred 2 zaradi pragu 30 milijard evrov, kar je po mojem mnenju bistveno previsoko zastavljeno. Ta podjetja bi potem eh, imela enostavnejši eh, režim obladovanja tveganj, čeprav so podjetja, ki izvajo bankam podobne storitve, tako da mislim, da je potrebno ta prag znižati. Druga zadeva, tako imenovani režim ekvivalentnosti, to je vprašanje fizične prisotnosti z hčerinskim eh, podjetjem ali izpostavo. Pomembno je, da zagotovimo ustrezno in eh, pravično konkurenco in eh, da ta podjetja izvajajo oziroma sprejemo evropska pravila. Tako da mislim, da se ne moremo preprosto v celoti zanašati na pravila in predpise v tretjih državah, kar zadeva ravnanje na trgu in vsekakor je najboljši način za nadzor nad eh, temi podjetji to, da ESMA izvaja neposredni nadzor. Eh, veseli me delo, ki ga bomo skupaj izvajali na to temo v prihodnje. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, I have no... Najlepša hvala. Zdi se, da je to vse. V okviru postopka CatchDI komisija bi želeli še kaj dodati. Danes izjemoma ne. Bomo se prepustili našim modrostim. Spet bom dal besedo poročevalcev, ki bo govoril v nemščini. Hvala za vse te prispevke. Mislim, da nam bo uspelo sprejeti vse te te predloge sprememb v zastavljenem časovnem roku. To pa tudi pomeni, da bomo lahko se začeli pogajati s svetom, tako direktivi, kakor v uredbi še v tem sklicu Evropskega parlamenta. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak vseeno moram priznati, da so me določi ni predlogi sprememb malo presenetili. Uh, Slišal sem številne zelo podobne predloge sprememb, zlasti iz vrstistih poslancev, ki ponavadi spok tukaj niso tako zastopani, ampak kakorkoli to bom si tudi podrobno proučil, pogovarjal sem se tudi z nadzornimi organi teh držav članic, ki so z svojimi predlogi sprememb tukaj najbolj zastopane. Se pravi, treba je razmiti razlike tako med banko in investicijskim podjetjem. Danes popoldan smo se, oziroma danes popoldan bomo glasovali tudi o uredbi in direktivi o kapitalskih zahtevah. Imamo tudi številna podjetja, ki morajo biti že po svojem imenu v prvem razredu in bodo tudi predmet uh, tako direktive, kakor tudi uredbe o kapitalskih zahtevah, potem pa še zgornji prak. To je tudi zelo zanimiva razprava. Zanima me, zakaj hočete spreminjati zgornji prak. Sam imam o tem že izoblikovano mnenje, ampak pripričan sem, da bomo se o tem še pogovarjali. Potem pa še vprašanje tveganj in kdo pravzaprav ovrednoti ta tveganja. Pri sistemsko pomembnih bankah smo v zadnjih letih oblikovali hierarhijo, zlasti glede sanacije bank, kadar recimo pri sanaciji sodelujejo davkoplačevalci, ampak pri investicijskem podjetju še nikoli nisem doživel, da bi morali uporabiti bail-in, se pravi denar davkoplačevalcev. Se mislim, da lahko še dokončam svojo misel. Gre za tveganja in tukaj se moramo vprašati o tem, ali bomo tukaj uporabili denar davkoplačevalcev ali pa je investicijsko podjetje, čisto navadno podjetje, kako recimo v primeru pekarne in da tukaj dejansko ne bomo uporabili denarja davkoplačevalcev. Treba je seveda razlikovati o tem. Potem pa sem omenil si še zahteve po preglednosti, kada recimo upravljalec premoženja za svoje stranke oblikuje tudi določene strategije in ima od tega tudi koristi. Kaj pa se zgodi, če recimo te strategije propadejo ali je tudi soodgovoren za to izgubo? O tem je treba razmisliti. Vem, da imamo že ogromno preglednosti, veliko več, kot bi si jo dejansko želeli, ampak razprave v zvezi s tem bodo zelo zanimive. Razprav se veselim in upam, da bodo te debate potekale tudi v konstruktivnem vzdušju z vsemi poročevalci v senci in z vsemi političnimi strankami. In potem tudi upam, da bomo oblikovali spremljivo besedilo za vse. Jaz se bom seveda potrudil po svoji najboljši moči, da mi bo to uspelo. Sedaj bom nadaljeval v angliščini. Štiri minute smo prihranili s to zelo hitro razpravo, preden se lotimo naslednje točke. Lahko povem še naslednje. Odložili smo časovni rok za predloge sprememb na prošnje ene politične skupine. 24. septembra bomo o tem dosjeju glasovali v okviru našega odbora. Ne vem, če nam seveda uspe v samih pogajanjih, ampak pripričan sem, da bomo o tem dosjeju glasovali vsaj do konca tega leta. S tem pa bomo tudi usklajeni s postopkom v svetu in sicer. Verjamem, da nam lahko celo uspe začeti s trialogom v času avstrijskega predsedstva, če ne pa v času romunskega. Sedaj pa predlagam, da si vzamemo zelo kratek odmor. Predsednik se bo kmalo vrnil v dvorano, kakorkoli začeli bomo ob 11. Nemški predsedujoči vedno začne točno.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 So, dear colleagues, after checked and... Dragi kolegi, naš predsednik še, se še vedno pogaja. Mislim pa, da je vseeno pomembno, da se držimo časovnega okvira in da se lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Čaka nas javna predstavitev o zavajajoči prodaji finančnih produktov. Želel bi pozdraviti vse goste, celotni sestanek pa tudi se prenaša na spletu. Vsi nas poslušajo. Namen je, da se pogovorimo z deležniki, ki so lahko tudi strokovnjaki in sicer o številnih obtožbah zavajajoče prodaje finančnih produktov. Po teh obtožbah se je Evropski parlament odločil, da se pogovori z majhnimi vlagatelji, ki so nam predložili tudi številne peticije. Potem pa smo se tudi odločili, da naš politični oddelek pripravi številne študije, temu pa sledi sledi seveda javna predstavitev. Prejšnji teden pa smo vse te študije objavili tudi na spletni strani našega odbora. Z našimi gosti se bomo danes pogovorili o tem, kaj lahko storimo, da preprečimo zavajajočo prodajo finančnih produktov. Vsi vemo, da evropska zakonodaja igra tukaj zelo pomembno vlogo, omenim lahko samo MIFID, MIFIR, AIDD, AIMFD in UCITS. Predlagam, da dam najprej besedo našim panelistom. Vsak bo imel na voljo pet minut. Pet minut na začetku, potem bomo imeli še čas za vprašanje in odgovore. Vsak član bo imel na voljo dve minuti, strokovnjaki pa tri minute, da odgovorijo na zastavljena vprašanja. Flavio, bon Giovanni, pozdravljeni. Flavijo je vodja urada za nadzor posrednikov omrežij in finančnih svetovalcev v Italiji, potem je z nami še Žela Bener Hajnacher, tudi Timothy Shakespeare, ki je glavni strokovnjak na področju finančnih inovacij pri EIOPI, vsi poznate tudi Tilmana Löderja, ki je vodja enote za trge vrednostnih papirjev pri komisiji. Še vedno pa čakamo, da se nam pridruži Robert Ofel, ki je predsedujoči francoskega organa za finančne trge. Sedaj se pogovarja še z predsednikom našega odbora. Malo bom spremenil vrstni red in bom dal najprej besedo Flaviju Pončijo Vanjo. Še enkrat najlepša hvala, da ste se pridružili našemu zasedanju in sedaj ne predajem besedo gospodu Pončijo Vanjo. Izvolite. Prosim, da pritisnite na gumb, potem pa vas bomo lahko tudi vsi slišali. Te onorevoli deputati, Lep pozdrav, gospod predsedujoči, poslake poslanci. Najprej bi se rad zahvalil za to priložnost, ki ste dali eh, koncu, pa ki ga tu predstavljam, da poda svoj prispevek, kar zdaj zavajočo eh, prodajo. Glede na razpoložljive eh, vire, je število subjektov podvrženih nadzoru nekaj, kar pomeni, da je potrebno določiti prioritete in objektivizirati nadzorstvene aktivnosti. Izbira tipologije mora slediti logiki, ki temelji na tveganjih. V tem smislu je model nadzora, ki ga dvaja konsop, naslednji. Najprej je potrebno izvajati znotraj leta v vseh bankah izračun tveganja, pa se preventivno ugotoviti določene signale za anomalije. Prav tako je potrebno vse čas eh, spremljati banke, ki pokrivajo več kot 80 odstotkov domačega trga, ko gre za izvajanje investicijskih eh, storitev. To je podvrženo tudi sistemu bonitetnih ocen, tako mm, kvantitativno, ki zadeva spremljanje bank, ki ne izpolnjujejo eh, zahtev. Na podlagi tega modela se potem načrtujejo informativne aktivnosti in tudi morbitne sankcije. Ta model so pozirno ovrednotile mednarodne organizacije, mednarodni denarni sklad in pa tudi ESMA. Z vedika konsoba je pojav zavajoče prodaje v Italiji, predvsem vezan na bančne obveznice in pa vsega prodajo lastnih delnic. Predvsem eh, je problem analiza modelov z tako imenim samo eh, plasmajem. Z izvajanjem BRD-ja banke, ki izkazujejo tudi velik delež inštrumentov, ki sodijo v sistem Bail-in, in uporabljajo posrednike za mm, prodajo svojih storitev, vključujemo v preglede in eh, nadzore na terenu. V določenih primerjih smo izrekli tudi administrativne sankcije zaradi eh, kršitev na področju predpisov z področja investicijskih eh, produktov. Prav tako je prišlo do ovatb kazenskemu tožilstvu. Prihaja tudi do navskrižja interesov, ki se jih niti ne upravlja, niti ne eh, izkaže oziroma o njih eh, poroča. Vse to so še poslabšile prakse mm, za izogibanje se zahteva MIFID-a. Uporabljajo se tudi vezane ponudbe finančnih, ponudb za eh, financiranje in investiranje. 15 preiskav smo opravili, 282 eh, posameznika je bilo vključenih v preiskave in skupaj 1,8 milijonov evrov kazni je bilo izrečenih. Eh, poleg teh aktivnosti Konsop objavlja tudi določene poročila o tveganju zavajajočega prodajanja. Izpostavili smo tudi aktivnosti, ki jih morajo posredniki izvajati, ko gre za distribucijo finančnih produktov, eh, nelikvidnostnih, eh, vključno tudi z podvojenimi obveznicami. Pa tako smo specifirali informacije, ki jih morajo posredniki posredovati kupcem in identificirali najboljše prakse, ki jih morajo upoštevati pri spremljanju in nadzoru svojih agentov, in pa tudi najučinkovitejše ukrepe za zagotavljanje transparentnosti in likvidnosti finančnih inštrumentov, ki jih prodajajo. Pobude mehkega prava so prispevali tudi k bistvenemu zmanjšanju bančnih eh, obveznic, ki jih eh, ima v lasti sektor fizičnih oseb. In sicer 320,4 milijard evrov ali 29 odstotkov vseh finančnih inštrumentov, ki jih eh, imajo posamezni investitorji decembra 2011 na 95,6 milijard evrov ali 9,94 odstotkov eh, skupnih finančnih inštrumentov v rokah fizičnih oseb decembra 2017. Od 9. januara 2017 se je v okviru koncova vzpostavil tudi institut uh, arbitra za reševanje uh, sporov. Eh, ta arbiter je v prvih 17 mesecih delovanja rešil številne primere zvajajoče prodaje. 200 Več kot 2000 eh, pritožb je bilo, 600 odločb je bilo sprejetih, več kot 60 odstotkov v prid eh, varčevalcem. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala gospodu Pončiju Vanju. Še prej sem pozdravil vse govornike. Sedaj bom dal besedo gospodu Roberto Felu. Merci, monsieur le président. Messieurs eh, les députés, eh, lutter contre les ventes. Hvala za besedo. Dragi poslanci, drage poslanke, boj proti zavajajoči prodaji finančnih produktov je poglavita naloga AMF je našega organa za finančne trge in seveda pri našem boju si pomagamo tudi z evropskim pravnim redom. Naš namen pa je tudi, da zaveščamo potrošnike in ostale vlagatelje glede morebitne zavajajoče prodaje finančnih produktov. Danes vam bom nekaj povedal o naši izkušnjah imamo boljšo zakonodajo, to pa pomeni, da se lahko bolje borimo proti zavajajoči prodaji finančnih produktov. Obstajajo določene vrzeli, mislim, da ne smemo pretiravati in povečati upravnega bremena. To je moje prvo sporočilo za vas. Drugo sporočilo pa je, da je ozaveščanje, obveščanje tudi nekaj, na kar se moramo osredotočiti in se mora tudi odražati uveljavljeno zakonodajo. Sedaj imamo MIFI 2, pa tudi uredbo PRIIP, s katerim smo izboljšali samo situacijo na tem področju z uredbo o dokumentih o ključnih informacijah, smo tudi zavarovali potrošnike potrošniki lahko sedaj bolje razumejo sam portfelj in razpon tveganja finančnih produktov, ki so jim na voljo. To smo storili v Franciji. Poleg tega pa smo okrepili obveznosti glede opisa finančnih produktov, ki se ponujajo malim vlagateljem. Pri tem je treba seveda zagotoviti dokumente s ključnimi informacijami. Ko sem že dejal, obstaja skušnjava, da bi storili morda celo preveč. Na prvi pogled so dokumenti s ključnimi informacijami zelo kompleksni in veliko krat tudi niso tako pomembni, zlasti ker temeljijo na samo oceni. Mislim, da s tem pravzaprav tudi odvračamo izdajatelje navadnih vrednostnih papirjev na tem področju. Ne nazadnje pa dokumenti s ključnimi informacijami niso najbolj celoviti, zlasti kadar gre za tako imenovane kratkoročne finančne produkte in kader vse temelji na nedavni uspešnosti banke oziroma investicijskega podjekta. Ko sem še dejal, to sabo prinaša določena tveganja in uh, mislim, da lahko naletimo tudi na določene probleme z mrežami finančnih svetovalcev. Kajti tudi slednji se hočejo zavarovati pred tveganji, kadar igrajo vlogo posrednika. Mislim, da s tem ne bomo spodbujali financiranja našega gospodarstva. Mislim, da tudi potrebujemo bolj poenoten pristop po celotni Evropski uniji. Diversifikacija portfelja je nekaj, kar je zelo pomembno, če hočemo doseči napredek. To pa še ni vse, obstajajo tudi določena tvegana področja, ki jih trenutni predpisi ne pokrivajo. ESMA ima svoje pristojnosti, enako velja tudi za nacionalne pristojne organe, zlasti glede preprečevanja zavajajoče prodaje finančnih produktov. To je pravi arsenal in ESMA je ta arsenal pred kratkim tudi učinkovito uporabila. Vseeno pa mislim, da lahko pride do določenega neskladja med državami članicami, zlasti za finančne produkte, ki se distribuirajo čezmejno preko platform. Ta prepoved namreč pokriva samo finančne produkte, ne pa ostalih kljub temu, da določeni ostali produkti zelo spominjajo na finančne produkte in se distribuirajo preko običajnih kanalov. Tukaj imam v mislih sploh kriptovalute, kriptosredstva. Včasih tudi ni dovolj sodelovanja zlasti v državi, gostiteljice in platforme v uh, državah Evropske unije morajo spoljevati popolnoma druge standarde, kakor platforme v državah izvora. Poleg tega pa tudi mislim, da nacionalni predstojni organi v tretjih državah ne bodo ustrezno ukrepali, tudi zato, ker pač nimajo na voljo dovolj sredstev, niti dovolj zmogljivosti. Distribucija finančnih produktov majhnim lagateljem, tudi to je nekaj, čemu se moramo še bolj posvetiti. Z drugimi besedami moramo narediti veliko več, kot pa to predvideva MIFI 2. In za direktivo o sanacijem reševanju bank bomo lahko marsikaj spremenili. Prej sem še omenil ozaveščanje in obveščanje, vse mora sopadati z zakonodajo. Države članice so tiste, ki morajo bolj obveščati majhne vlagatelje o finančnih produktov, vendar pa je treba vse tudi poenotiti na ravni Evropske unije. Pri tem pa se moramo poslužiti izmenjave najboljših praks, potrebujemo tudi ex post in ex ante preglede, pristojni nacionalni organi morajo objaviti svoje ugotovitve. Pregledi na kraju samem so tudi pomembni, tako da bomo dejansko zagotovili, da se izpolnjujejo zahteve MIFI 2. Sam sem za nenapovedane obiske in misije na kraju samem. Pri tem se bomo lahko še marsikaj naučili. Mislim, da je treba tudi sankcionirati neprimerne slabe prakse in jih potem tudi objaviti. Lahko bi blokovali nek črn seznam takšnih slabih praks, pri tem pa lahko objavimo naše gotovitve na družabnih medijih, kot so Facebook, Twitter. Nadalje je treba tudi vzpostaviti še ostale ukrepe na družabnih medijih. Zlasti se je treba posvetiti tudi mladim, predtem pa moramo sodelovati z nacionalnimi centralnimi bankami in z ustreznimi predstavnimi organi v državah članicah. Poleg tega pa je treba pripraviti tudi schemo vačevanja v podjetjih in to bi bilo dobro storiti to z, z ministrstvom za delo. Najlepša hvala, to je vse z moje strani. Hvala za to predstavitev. Sedaj pa bom dal besedo predsednici Better Finance, Jela Benner Heineher. Hvala, sama bom govorila v angleščini, dragi poslanci, drage poslanke. Najprej bi se vam rada zahvalila, da ste me povabili na javno predstavitev o zavajajoči prodaji finančnih produktov. To je seveda zelo pomembno za vse finančne uporabnike v Evropi. Jaz sem njihova zastopnica v okviru Better Finance. Prejšnjo leto smo v naši organizaciji tudi izvedli študijo na tem področju in objavili publikacijo v zvezi z zavajočo prodajo finančnih produktov, ki se še vedno nadaljuje. Danes vam bom podala dva primera, kjer so majhni vlagatelji najbolj ogroženi. Poglejmo si trenutna razkritja v zvezi z dokumenti s ključnimi informacijami. Vse te informacije so zavajajoče in veliko krat tudi zavajajo vlagatelje. Naša organizacija je že v preteklosti kritizirala negativne posledice odprave relativnosti objektivnih kazalnikov uspešno sodelovanja v preteklosti. Ponudniki storitev morajo sedaj uporabljati napovedi o prihodnem uspešnem delovanju in tako bodo mlajhni vlagatelji tudi vedeli, ali je finančni proizvod izpolnil uh, vse zahteve. Zato zahtevamo, da uredba PRIP izpolnjuje merila MIFI 2 o razkritju uspešnosti delovanja finančnih produktov. Pri tem je treba tudi jasno zapisati, da te napovedi niso neki zanesljivi kazalniki, ki bi napovedovali, uh, uspešno delovanje finančnih produktov. Mi smo tudi zato, da se v uredbo vključi tudi preteklo uspešno delovanje finančnega produkta. Obstajajo določene pomankljivosti, mi smo sedaj priča negativnim posledicam stroškov transferjev in to seveda povzroča številno zmedo na strani vlagateljev. Glavni cilj dokumentov s ključnimi informacijami sedaj ne more biti dosežen. Zato smo zato, da se pripravi že to leto pregled uredbe MIPS. Sedaj pa še dokumenti s ključnimi informacijami v uredbi o upravi, uredbi UCIC. Ugotovili smo, da vsaj ena tretjina akterjev ne izpolnjuje meril za razkritje, kot to predvideva Evropska unija zakonodaja, kljub temu, da so ti skladi morali zakonito in pravno razkriti informacije, o tem tega niso storili in zasebni vlagatelji so bili potem zavajani oziroma dobili so napačne informacije iz teh dokumentih s ključnimi informacijami. Better Finance pa je tudi omenila, da so posledice za majhne vlagatelje še hujše in to smo tudi sporočili esmi. Velika večina teh skladov se nahaja v Luksemburgu in na Irskem in javno uveljavljene zakonodaje in nadzor je nekaj, kar je treba izboljšati. To so primeri pomankljivosti, ki prikazujejo nakazujejo potrebo po izboljšanju nadzora in uveljavljene evropske zakonodaje, tako na javni, kako na zasebni strani. Glede javnega uveljavljene zakonodaje se lahko še marsikaj izboljša, zlasti glede evropskega sistema računov. ISA. Better Alliance je oblikovalo zavezništvo z ostalimi uporabniki finančnih storitev. Poleg tega smo pripravili tudi določen nabor amantmajev. Mi sedaj predlagamo naslednje. Treba bi bilo okrepiti varstvo potrošnikov in vsi nacionalni pristojni organi morajo imenovati varstvo naložbenikov kot zakoniti del samega pravnega okvira. Poleg tega je treba tudi okrepiti neodvisnost odborov ESA, tako da bomo lahko tam se tudi pogovarjali z predstavniki deležnikov in strokovnjakov. Glede zasebnega uveljavljene zakonodaje pa lahko podpremo tudi predlog komisije o opustitvenih tožbah. Vseeno pa mislim, da ta zakonodajni predlog ne vsebuje ustrezne zaščite naših potrošnikov, ki neposredno vlagajo v gospodarstvo, gre za posamezne. Delničarje. In to je nujno, če hočemo seveda ponovno vzpostaviti zaupanje na to tem področju sama prihajam iz Nemčije in pogledala sem si tudi primer Volkswagna z tisoči vlagatelji, ki so jih zavajali in mislim, da je to res izjemen primer za nujno ukrepanje. Mislim, da moramo sedaj res postaviti dobro delujoč skupni sistem za poravnanje krivic. Res si ne morem predstavljati, kako bomo ponovno pridobili zaupanje naših državljanov, da bi postali vlagatelji in se dejavno udeležili trga kap, kap, kapitalskih trgov brez takšnega mehanizma zavarovanja. Hvala, sedaj pa dajem besedo Timotiju Šakspiju, ki je glavni strokovnjak na področju finančnih inovacij pri EIOPI. Izvolite. Dragi poslanci, drage poslanke, gospe in gospodje, dovolite mi, da se vam najprej zahvalim, da ste me povabili na to javno predstavitev. Nekaj vam bom povedal o samem pokojninskem sektorju. 11 milijonov evrov smo imeli v lanskem letu, to je velik del v samem trgu naložb v Evropski uniji. Povedal bom troje. Zavajajoča prodaja je velik izziv, ampak mislim, da je treba postriti boj proti zavajajoči prodaji. Drugič, potrebujemo dobro zakonodajo, ampak to še ni vse. Treba je tudi izboljšati samo kulturo kulturo poslovanja. Nadzor je pomemben, pa tudi izvajanje, uveljavljanje zakonodaje. Čisto na koncu pa bom tudi nekaj spregovoril o finančnih inovacijah. Se pravi, najprej nekaj o zavajajoči prodaji. Imamo več razlogov, zato poleg tega pa tudi nimamo nekega zakonodajnega čudežnega orodja proti tej prodaji. Potrošniki imajo vedno težave pri razumevanju finančnih produktov in storitev in izobraževanje in ozaveščanje ni dovolj. Treba je tudi upoštevati potrošniško vedenje pri nadzoru in pri oblikovanju zakonodaje. Mislim, da moramo biti pametnejši od samih potrošnikov pri oblikovanju zakonodaje potem pa imamo še napačne spodbude pri prodaji in distribuciji finančnih produktov. To smo videli tudi v nedavnem tematskem pregledu. Gre za konflikte, gre za to, da se ti produkti prodajajo in ne kupujejo. To je glavno protislovje. Kompleksnost finančnih produktov je zelo problematičen potrošniki iščejo varnost in tudi visok donos, ampak res zaradi kompleksnosti teh finančnih produktov ne razumejo. Ne smemo iskati izgovorov za vse škandale, ki smo jih imeli pri zavajoči prodaji finančnih produktov. Ti škandali niso neko dejstvo, treba jih je zaustaviti. Sedaj pa še nekaj besed o zakonodaji Evrope. Kaj zakonodaje sedaj boljša, govori tudi o konfliktu interesov, o preglednosti, o boljšem upravljanju, nadzoru in uveljavljanju zakonodaje. Seveda, potrebovali bomo še nekaj časa, da bomo videli, ali bomo s to zakonodajo poželi sadove. Moramo biti potrpežljivi. Danes ste dejali, da je treba izboljšati tudi samo kulturo poslovanja v sami vrednostni verigi. In evropska zakonodaja, IDDD in MIFID sta bila zelo učinkovita in sta. sta zavarovali potrošnika. Seveda to je velik izziv za podjetja, pa tudi za nadzorne organe. Pri EOP se trudim za to, da bi ta načela pretvorili v realnost, se pravi, usmerjeni smo v kulturnost poslovanja, tako da bomo videli, kadar je ta kultura napačna in poskušamo jo tudi popraviti. Nadzor nadzor, ki ga imamo danes, ni dovolj. Kaj ti nadzor se usmerja zlasti v ravnanje, predtem pa spoh ne razumemo najbolje poslovnih modelov. Pri EOP-i smo aprila sprejeli posebno strategijo in tukaj sodelujemo z nacionalnimi pristojnimi organi zlasti pri zbiranju podatkov, ki jih potem tudi pametno uporabljamo. Nadaljevali bomo se tudi s tematskim pregledom podarek letos je na mega podatkih in na analizi finančnih produktov. Poleg tega pa imamo tudi poseben program obiskov oziroma pregledov nacionalnih pristojnih organov. Čisto na koncu pa lahko omenim tudi to, da bomo okrepili delo naših spletnih platform, ki so odgovorne za nadzor. Če bomo to okrepili, bomo tudi dosegli napredek. Potem pa še nekaj o finančnih inovacijah. Številni tržni udeleženci verjamejo, da bodo finančne inovacije prevedle do velikih finančnih prestrukturiranj. Tukaj imamo v mislih pokojnine in nekateri pravijo, da bo prišlo do številnih moten. Lahko se tudi zgodi, da se bo zavajajoča prodaja tudi spremenila mislim, da mora biti naš pristop osnovan na tveganjih in mora biti bolj analitičen. Treba je upoštevati zavajajočo prodajo v preteklosti in dobro bi bilo tudi predvidevati, kakšno obliko bo imela zavajajoča prodaja v prihodnosti. Čisto na koncu pa bom dal besedo še predstavniku komisije Tilmanu Löderju. Uh, najlepša hvala. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, deleženci, najlepša hvala, da ste dali tudi Evropski komisiji priložnost, da poda mnenje. Zelo težko je tukaj tekmovati z gospodom Shakespeareom ki je pravi strokovnjak. Zato bom malce krajši. Omenil bom, kaj novega bo prinesel MIFID 2 eh, v primerjavi z MIFIDom 1. Prijeli smo tudi zelo dobro PIP poročilo Evropskega parlamenta za obdobje 2008-2012. za kot podlago, preden vstopi v veljavo MIFID 2. Torej, podal bom poročilo o novostih, um, potem bom govoril o vrzelih, ki še vedno obstajajo v zakonodaji, zaključil pa bom s političnim vidikom. Uh, v povezavi s tem, kar je povedal že Timothy, v povezavi z izvajanjem eh, predpisov in kaj je še treba storiti. Mifid številka dve. S tem smo izboljšali nekaj eh, vprašanj, ki so omogočala zavajajoče prodanje finančnih produktov z delegiranimi akti, ki smo jih sprejeli januarja 2018 smo sedaj popravili tveganje v zvezi z reševanjem z obveznicami, ki jih je lahko mogoče unovčiti in pa tudi tveganje plačilne nezmogljivosti, omenili, oziroma uvedli smo tudi predpise glede ciljev na trgu, gre za značilnosti proizvodov, ne samo za same proizvode, tudi treba je določiti, komu se prodajajo določeno proizvodi in na katerem trgu. Tudi konvertibilne obveznice in pa dolgovi so podvrženi tem pravilom. Imamo nova pravila, ki izključujejo proizvode, ki niz iz nekompleksnih proizvodov, veliko proizvodov bo sedaj označenih kot kompleksni proizvodi. vključno s tistimi, ki ste jih omenili v študiji Evropskega parlamenta, kot so konvertibilne obveznice in pa reševanje, ko gre za neplačno zmogljivost. Torej, gre za definicijo, komu se lahko prodajo te obveznice na trgu. Imamo nove proizvode, ki jih lahko uvajamo na nacionalni ravni ali pa na evropski ravni. Uvedli smo veliko izboljšav, s katerimi bi lahko preprečili zvajajoče prodanje v prihodnosti. Nismo še v situaciji obdobja 2008 do 2012, ko je prišlo do teh obžalovanja vrednih dogodkov. Vendar pa obstaja eno pomembno vprašanje, ki se ga vsi zavedamo. In to je vprašanje uh, dolgova. Torej, če spodbudite delavce, da kupujejo vaše, vaše finančne inštrumente za pokrivanje dolga v podjetju. Na eni strani obstaja cilj, da prodajo delež teh dolgov delničarjem na drobno oziroma kupcem na drobno, potem pa imajo še eh, drugo vprašanje in zakaj je ta eh, dolg primeren za vaše del, delavce oziroma delničarje. Če imate tukaj tudi pokojninski sklad, imate konflikt interesov, vi morate prodati ta produkt, kajti to vam zapoveduje delodajalec, vendar pa tega ne želite storiti. Torej, tukaj imamo vrzel v zvezi s prodajo lastnega dolga torej morate se izogniti konfliktu interesov. Imamo pa klauzulo, ki pravi, da če ne morete rešiti konfliktna interesa, če se temu ne morete izogniti, potem verjetno tega določenega proizvoda ne želite in ne smete prodati določenej stranki včasih so konfliktni eh, interesov tako zelo očitni, da je edini pravi pristop, da tega proizvoda ne prodate upokojencu, ki potrebuje stalni dohodek. Imate kupone določenih obveznic, ki se jih črta zaradi tega, ker. Um, te obveznice niso več vredne oziroma so povezane z nevrednim kapitalom. Prodaja lastnega dolga je torej podvržena dodatnim predpisom, ko gre za primere konfliktov interesa, ki se jim ne moremo izogniti. Veliko predpisov smo uspešno uvedli, kot veste, je zavajajoča prodaja finančnih produktov zelo pomembno vprašanje v okviru varnosti potrošnikov. Sedaj pa je treba začeti izvajati te predpise ko se prodajajo produkti. Kot veste, se veliko teh produktov proda v paketu. Če vzamete hipotekarno posojilo, vam zraven prodajo še zavarovanje. Včasih je to zavarovanje tudi obvezno. Če Um, naprimer, če sprejmete določene zavarovanje, dobite boljše pogoje pri vašem posojilu. Torej, imamo pravila, ki takšne prakse prepovedujejo. Imate tudi notranje produkte, ki jim dajo boljše pogoje kot pri tekmecih. Torej, to je treba rešiti. Treba je spremeniti celotno kulturo, treba je spoštovati in izvajati predpise v prodaji. Ne smemo spodbujati potrošnikov za nakupovanje prednostnih eh, notranjih produktov, ampak morajo imeti izbiro, da se sami odloči. Torej, strinjam se s Timotijem glede vprašanja o zaveščanju, o vprašanje o izobraževanju, imamo pa javno mnenje, ki se spreminja. Vse kaže na to, da potrebujemo pošteno svetovanje, neodvisno svetovanje glede vseh produktov, ki jih prodajajo banke. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem govornikom za vse odlične predstavitve. Sedaj pa bomo začeli z razpravo s poslanci. Torej, kdo želi besedo? Izvolite, gospod Urtasun. Si, bojo hablar, bojo hablar Govoril bom v španščini. Najlepša hvala za vse prispevke, vsi so bili zelo zanimivi. Dobili smo ogromno število peticij strani državljanov, ki so bili žrtve zavajajoče prodaje finančnih produktov. Zato je naša dožnost pregledati, kakšno zakonodajo moramo uvesti. Imeli smo vse vrste primerov posojila v različnih valutah hipotekarna posojila, zavajojoča hipotekarna posojila. Rad bi čestital vsem poročevalcem za vseh pet poročil. Vsa poročila so bila odlična in veliko vsebine smo dobili glede tega, kakšno zakonodajo potrebujemo. Sedaj pa vprašanja za naše goste, gospod Ljuter. Zdelo se mi je zelo zanimivo, ko ste omenili prodajo lastnega dolga. E, govorite o konfliktu interesov in o tem, da se morajo vzdržati, may refrain v angliščini. Ne vem, če je to dovolj mogoče, bi morali okrepiti to vprašanje v delegiranem aktu in še drugo vprašanje, vprašanje glede BRD-ja, torej reševanje bank, kar ste tudi omenili. Danes popovdne bomo o tem glasovali. Imeli bomo tudi trialog, zato je pomembno, da to omenimo. Tukaj imamo dve vprašanji. Kaj bomo storili v primeru reševanja bank, če je banka opravljala zavajajoče prodajo finančnih produktov? Države članice morajo imeti sredstva in sklad za plačevanje očkodnin, kar smo videli tudi v Italiji, naprimer, takšen sklad, naprimer, za reševanje takšnih primerov. Poročilo pa tudi priporoča, da se prepove eh, reševanje tistih bank, ki so mm, izvajale takšno zavajojočo prodajo. Mislite, da je potrebno da z BRD-jem rešimo takšna vprašanja, torej da uvedemo takšne sklade za reševanje bank ali pa da prepovemo uporabo teh sredstev za tiste finančne inštitucije, ki so izvale zavajojočo prodajo. Imamo pa tudi zelo pomembno vprašanje in to je vprašanje sankcij. V primeru naprimer hipotekarnih eh, posojil, spominjam se španskega primera, ko španska centralna banka ni sankcionirala bank, ki so dajale takšne goljufije, goljufiva posojila našim potrošnikom. Zanima me vaše mnenje glede tega. Najlepša hvala. Želi še kdo zastaviti vprašanje? V redu. Medtem pa bom še sam nekaj povedal in tako vam dam besedo. Navezal bi se rad na vprašanje gospoda Urtasuna. Zelo natančno smo namreč prebrali nedavno izjavo Ipe in Jezme glede prodaje dolgov bank. Gre za zelo pomembno vprašanje. ki kaže na to, kako zelo težko je najti enostavno rešitev za to. Ne morete namreč prepovedati določenih eh, produktov, če se jih prodaja na pravilen način. Imamo torej investitorje, ki se zavedajo tvegan, zakaj bi jim torej plačali očkodnino, če se tega zavedajo. To bi morali torej izključiti. Moramo delovati moralno, po drugi strani pa ne moremo spregledati realnosti. Veliko primerov zavajajoče prodaje imamo. kar seveda zahteva določen unos kompenzacij. Potem imamo tudi problem prenosa. Mi smo seveda znižali število takšnih primerov. Seveda se trend niža, imamo izvanje novih predpisov. S čimer bi radi ohranili vzdržnost tega sistema in preprečili zavajajočo prodajo. Mislite, da bi obstoječ okvir lahko deloval ali pa imamo prevelik problem zaradi takšnih primerov in da bo zaradi tega prišlo do novih zavajajočih produktov? to poudari obstoj določene protislovnosti. S tem bi se rad navezal na vprašanje Ernesta. Sedaj pa Sven. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem za vaše prispevke. Z veliko s vami smo tudi sodelovali v samem procesu izdelave študije. Imam dve vprašanji. V študiji in tudi v današnjih predstavitvah in tudi v publikacijah organizacije Better Finance smo videli, da imamo več področji, kjer prihaja do kršitve evropske zakonodaje zaradi neizvajanja zakonodaje v državah članicah. Zato me zanima, gospod Ljuders, kakšne ukrepe boste sprejeli, da boste zagotovili, da se evropska zakonodaja ustrezno izvaja, tako kot to pričakujejo naši državljani. Torej, da omenimo področja, ki, kateri smo že slišali, prodaja lastnega dolga, indeksiranje, imamo tudi študije, ki kažejo na kršitev CD-ja. Zanima pa me, če nam lahko obljubite to, da boste upoštevali naše delo in zagotovili spoštovanje evropske zakonodaje. In še drugo vprašanje za EJOPO. Deležniki na trgu so me obvestili o težavah z zavarovanjem, ki zavaruje plačila to je ponavadi dodaten produkt k drugemu produktu. Torej, če kupite avto, kupite zraven še takšno zavarovanje. Če mm, plačate za potovanje, naprimer, ko potujete v Italijo, seveda ne želimo, da nas registrira, vendar pa, ko rezervirate potovanje, vam zraven želijo prodati še Zavarovanje. Enako v finančnem eh, svetu, če vzamete posojilo, vam zraven eh, prodajo še zavarovanje v Nemčiji. Naprimer, ko kupite vozilo, imate provizijo za prodajalca in oni vam morajo zraven prodati tudi še zavarovanje in provizija se lahko dvigne za 70 odstotkov. Torej, vprašanje za EJOPO imam. Ste pregledali takšne prodajne prakse? Če ne, ste pripravljeni, da sprožite preiskavo v primerih takšnih očitnih kršitev načel trga? Torej, produkt, ki ga nihče ne potrebuje, se proda dosti dražje, kot je tveganje, če tega zavarovanja ne kupite, na primer. In eh, še zadnje vprašanje za Better Finance. Na podlagi vseh poročil, ki ste jih objavili sedaj in tudi v preteklosti, Mislite, da se je komisija ustrezno odzvala glede na razsežnost problema v evropski zakonodaji? Še enkrat najlepša hvala vsem gostom. Zagotovili bomo tudi, da bomo še naprej spremljali to področje. Zelo sem razočaran, da imamo tukaj samo eh, dve skupini in eh, da desnica ni zainteresirana za to vprašanje. Vidim tukaj svetovalce iz političnih skupin, hvala, da ste prišli, vendar pa se mi zdi, da naši potrošniki finančnih produktov zaslužijo dosti večje spoštovanje. Strinjam se z vami, Sven. Sedaj pa odgovori na vprašanja. Gospod Orfelž ali kdo drug, ki želi odgovoriti na vprašanje? Gospod Luder. Uh, the... Najlepša hvala za vaše vprašanje. besedilo, ki smo ga sprejeli, je dosti strožje, kot ste vi dejali glede besedila may refrain oziroma se lahko vzdrži v primeru konflikta interesov. Tukaj pravimo, da se boste vzdržali prodanju, torej, če gre za konflikt interesov, potem na vluden način priporočamo, da se vzdržijo prodanja. Če se to v praksi tudi spoštuje, je pa čisto drugo vprašanje in tukaj imamo nekaj dvomov. Sedaj prihajam na vprašanje Svena Gigolda mi moramo enostavno izstopiti iz našega slonokoščenega stolpa, se pogovoriti s potrošniki, s deležniki na trgu, vendar pa je naš problem v tem, da se zunaj z deležniki ne pogovarjamo o teh predpisih. Zato je treba organizirati dogodke s vsemi zainteresiranimi, treba je organizirati izobraževanja. Z Evropskim parlamentom smo že organizirali podobne dogodke in imamo zelo pozitivne izkušnje. Glede tega načrtujemo tudi dogodek v zvezi z MIFIDom. Treba se je pogovoriti z širšo javnostjo, da vidimo, kaj želijo doseči in da ozaveščamo. Komisija sodeluje tudi na sejah in sestankih ESME in želimo zagotoviti, da upošteva v svojem vsakodnevnem delu tudi varnost potrošnikov. Naša dožnost je, da se pogovorimo z vsemi zakonodajalci, da sodelujejo pri okroglih eh, mizah, da izvajajo te predpise in to dosledno. Razprava glede prodaje pa je zadeva, ki jo ne moremo nadzirati iz Brusla. Takšni pogovori se odvijajo v tisočih pogovorih, lahko govorimo samo iz naših lastnih izkušenj in iz tih, tih izkušenj, ki so nam prišla na ušesa, ko se investitor sreča s svetovalcem in svetovalcem. Eh, mora na to pogledati z njegovega vidika, glede na njegove prihodke in starost. Zato mora enostavno priti do izmenjave podatkov. Tukaj je dokument v okviru MIFID-a, prosim za podpis. To ni način. Mogoče je treba imeti manj papirja, manj protokolov, ampak se resnično pogovoriti in stvari razjasniti. Naši splošni javnosti dolgujemo več eh, takšnih dogodkov za ozaveščanje. Tudi ESMA mora biti bolj dejavna na terenu, potem moramo analizirati situacijo opraviti še eno študijo glede Mifida, opraviti raziskave, mogoče je treba tudi pogledati, kaj se v resnici dogaja na terenu, opraviti javnomnenske raziskave, nenapovedane inšpekcije. Vse to je treba spodbujati, zato da dobimo eh, boljši upogled v to, kaj se dogaja na terenu in kar je še bolj pomembno, da tisti, ki delujejo v praksi, vedo, da se jih nadzira, da ne bo šlo za anonimen pogovor med svetovalcem in stranko, ampak da resnično obstaja nadzor. Najlepša hvala. Naslednji. Popolnoma podpiram to, kar je dejal Tilman. Glede tega, da je treba te predpise in pravila izvajati v praksi. To je še toliko bolj pomembno, če si pogledate omestni trg, ni dovolj da zberete vse predsednike bank in generalne direktorje, ampak gre za manjše enote. Zato je treba poskrbeti za izvajanje, za nadzor. Potrebujemo drugačna orodja kot za nadzor večjih bank. Tega se zavedamo. Uvedli smo velike spremembe v zakonodaji v zadnjih letih in vsi se moramo lotiti tega na praktičen način. To bi rad povdaril. Kupovanje pod krinko je res pomembno in tukaj boste videli, kako zelo razširjene so takšne slabe prakse. Ta izjiv je treba jemati resno še na hitro bi rad eh, povedal nekaj zvezi z PPID. S tem se ukvarjamo že vrsto let. Na tem področju smo veliko delali tudi v okviru afere v Združenem kraljestvu. Tudi ta teden smo se pogovorili z nacionalnimi nadzorniki glede tega, če imajo mogoče kakšne podobne primere v njihovih državah. To imamo v mislih um, in cilj tega je, da pogledamo vse produkte. Te, ki niso dragi, vendar pa veliko krat vključujejo zelo visoke provizije. Zato obstaja razlog ni nujno, da je to vedno slabo za potrošnike, vendar pa res eh, odpira veliko vprašanj glede konfliktov interesov. In seveda je tukaj vprašanje, kakšno vrednost dobimo za naš denar. Imamo tudi vprašanje prekomernih zavarovanj in eh, seveda znanje potrošnikov, da razumejo, kaj v resnici imajo pred seboj. S tem se ukvarjamo v tem trenutku. V kratkem bomo poslali vprašalnik eh, številu predstavnikov. Upam, da bomo poleti dobili veliko odgovorov in na podlagi tega bomo potegnili zaključke, ki bomo objavili jeseni. Seveda se strinjamo glede tega, da je to vprašanje res pomembno. Gospod predsednik, lahko zastavim dodatno vprašanje? Najprej bomo zaključili krok odgovora in potem vam dam zopet besedo. Kdo je naslednji? Gospod Orfel? Hvala, rad bi se dotaknil vprašanja prodaje lastnih finančnih produktov, tveganih finančnih produktov strani bančnega sektora za krepitev lastnega kapitala. In to je skrb, katero se mislim, da strinjamo vsi. Prva stvar, ki bi rad izpostavil, je, da imamo že obstoječe inštrumente in potem nove izdaje. In tu mislim, da moramo vsi poskrbeti za konvergenco teh praks in naša naloga je, da poskrbimo za to, da se dejansko spoštujejo pravila. In to pomeni, da gremo na teren in preverimo, ali se to resnično spoštuje in če ne, je potrebno sankcionirati, je potrebno kaznovati in to se mora vedeti, kajti sicer tega ne bomo nikoli ustavili. Mi kot eh, nadzorstveni organ za to imamo. Uh,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 institucijam določili zgornjo mejo in potem. Tudi drugo mejo za podrejene produkte, in podobno, da nihče ni preveč izpostavljen določenemu tipu produktov, in po drugi strani, da tisti, ki se angažirajo na področju podrejenih finančnih inštrumentov imajo tudi ustrezne kapacitete za takšno delovanje. Torej gre za določenje spodnjih mej in zgornjih mej. In eh, to je tisto, o čemer sem govoril, glede tega, kar bi lahko vključili v BRD v smislu minimalnih ravni nominalne vrednosti izdanih prednostnih papirjev, ki dajo določeno dodatno, kar daje določeno dodatno garancijo, ampak naša naloga nadzorstvenega organa je tu temeljnega pomena. You, Najlepša hvala, izvolite. Naj se vrnem na vprašanje Sveda Gigolda. Giegold, glede našega mnenja, vseh poročil in odziva komisije. Kot vedno pravimo, da bi komisija lahko storila še več, zato si vedno prizadevamo za spremembe in pozivamo k njim. Treba je revidirati uredbo PRIPS, vendar pa ne, u, nimam veliko upanja, da se bo to zgodilo še letos, vendar bi bilo to pričakovati. Imamo tudi vprašanje nedoslednosti glede predpisov zaščite te naložbenikov imamo MIFID, BRD in tudi drugo zakonodajo in te nedoslednosti ne pomagajo. Želimo zagotoviti enaka pravila za vse naložbenike. Um, nadzorni organi in komisija lahko storijo še veliko več. Gospod Bon Giovanni, najlepša hvala. Rad bi se navezal na to, kar je dejal gospod Tilman. Zelo pomembno je to, kar je storila komisija glede 41. člena in glede vprašanj prodaje lastnega dolga in lastnih produktov. Treba je uvesti predpise in izvajati zelo strok nadzor na tem področju. Kot sem že povedal v uvodni izjavi, smo leta 2009 in leta 2014 eh, objavili komunikacije glede likvidnih in kompleksnih produkti, eh, produktov, kjer smo vključili tudi dejavnosti prodajanja lastnega dolga in lastnih produktov. In videli smo, da je takšnih primerov eh, od leta 2010 30, 30 odstotkov več in za 10 odstotkov več od leta 2017, kar pomeni, da zakonodaja deluje tako na nacionalni kot na evropski ravni. Mi uh, Eh, nacionalni organi zato lahko storimo dosti več. In še en vidik, ki smo ga objavili tudi v študiji, in to je dejstvo, da imamo možno legislativne arbitraže med različnimi zakonodajnimi akti Evropske unije. Rad bi povdaril, kako velike so razlike v disciplini in iz, glede izvanja zakonodaje MIFID 2 in drugo eh, ravnijo te uredbe. MIFID 2 je največ, kar lahko storimo z direktivo, po drugi strani pa imamo IDD, ki je zelo šipka v primerjavi s MIFIDom 2. To seveda povzroča veliko težav za nacionalne pristojne organe. IDD je torej direktiva na najnižji ravni. To seveda povzroča veliko težav. Finančna industrija torej takoj preide z enega produkta na drugega. Če si pogledate z finančnega vidika, imamo svežen, ki vsebuje zavarovanje, če pa uredba, ki obravnava finančni produkt, ki temelji na zavarovanju in eh, zato obstajajo takšne razlike v primerjavi z MIFIDom 2, potem je to za nas zelo težko, da, izvajam, da bi izvajali res očinkovit eh, nadzor. Najlepša hvala, Sven. Da razumem, kaj pravi Jopa glede ukrepanja. Ko gre za zavarovanje plačila, to pokriva več sektorjev. Vi ste omenili turistična potovanja, omenil sem tudi financiranje avtomobilov. To zadeva zelo veliko število potrošnikov, imam pa tudi sam finančni sektor. Pokrivate vse te sektorje, in eh, kakšne potencialne ukrepe predvidevate v tem okviru? Boste tudi pomagali javnosti, da bolje razume, kakšne so provizije na tem trgu, da bi videli, kakšni produkti bi resnično bili vredni nakupa in kakšni ne. Imamo produkte na trgu, kjer imate provizije, ki dosegajo 70 odstotkov, potem mislim, da nam je sem jasno, kakšna je ta zadeva. Ejo pa mora biti strožja in trdnejša in odločnejša pri varovanju naših potrošnikov. Zanima me, katere trge in sektorje pokrivate in kakšni so vaši naslednji koraki glede ukrepov. Potrošniki bi namreč bili zelo razočarani, če jih finančni nadzorniki ne bi zaščitili. Hvala lepa. Ja, v tem trenutku se osredotočamo na potovalne, potovalne zavarovanja. Ampak to uporabljamo kot neke vrste preizkusni primer, da, da preučimo te zadeve, ki jih omenjate, da vidimo, kako ta distribucija funkcionira. To so torej ključne zadeve, iz tega bomo lahko naredili določene zaključke o tem, kakšen trg sploh je. Nekaj zanimivih razprav imamo lahko seveda z industrijo okrog tega, kaj je spremljivo in kaj pač ni. Mi kot nadzorni organ bomo seveda se vzeli določeno stališče. Po našem mnenju se skupaj ne konča z eh, potovalnimi zavarovanji. Mislim, da zaključki, ki veljajo za ta trg, veljajo tudi za druge, tako da potem bomo upravili tudi širši pregled, sploh ker, kot rečeno, vemo, da obstajajo pomisleki na številnih trgih glede drugih proizvodov, pogosto, kot sami pravite, omenili ste zavarovanja vezana na kredite, eh, to se pojavlja v različnih oblikah na različnih trgih v različnih kontekstih, tako da tudi tega se, se zavedi, zavedamo in uh, eh, tu bo treba začeti. Potem pa bo treba pač zbrati vse, vse dokaze in uh, pripraviti primer. Skušamo se kar se da hitro zdaj pomikati naprej pri tem tematskem pregledu potovalnih zavarovanj. To bomo zaključili še letos. Nadaljne, politi, nadaljni politični zaključki pa bodo odvisni od eh, tega, kje se bomo znašli. Kot veste, je pomembno tudi vprašanje pravnega okvira in eh, tu so določene stvari, ki jih bo treba preučiti. Odvisno pač, samo osebno menim, da lahko marsikaj preučiti opravimo na praktični ravni, tudi strani nadzornih organov. Tako da mislim, da na to plat enačbe ne velja pozabiti. Se, se strinjate, oziroma si lahko zabeležite, da si naša skupina vsaj želi, da se to takoj razširi, ne pa da počakamo do konca leta in pač stojimo križem rok med tem, ko se pač dogaja še naprej to izkoriščanje. predsedujoči me je prosil, da ga, da ga nadomestim, e, nepredvideno, tako da <laughs> tu pač sem. No. Želite odgovoriti na to, kar je dejal Sven Gigold? Dobro, opravljeno. V redu, koliko razumem, eh, se boste, boste v tem v stiku. No, moja naloga pa je preprosto ta, da zdaj zaključim sestanek kot razumem, je bilo veliko govora o zadevah, ki so pomembne za nas, vključno z delegiranimi akti, tako da to bomo zelo natančno preučili in kot veste, trenutno obravnavamo tudi pregled ESE e in če bo potrebno upraviti neko razširitev, naše intervencije v zvezi s temi proizvodi, bomo tudi to natančno preučili in kot razumem, obstaja določena težava tudi glede pregleda pripsa, ampak to, to dobro, to najprej treba zadevo sploh začeti implementirati. Tako, brez nadaljnega, še enkrat hvala lepa in uh, hvala vsem za vse vaše prispevke k tej točki, ki je bila dodana na naš dnanji red. Kot veste, imamo peticijo v odboru peti in eh, zdelo se nam je, da bi bil ta naš odbor, ki običajno obravnava eh, regulacijo, makroekonomska vprašanja, morda vendar lahko dobi nekaj upogleda tudi v to pomembno temo, torej eh, zavajoče prodaje finančnih inštrumentov. Upamo, da bo to našlo svojo pot tudi v evropsko zakonodajo in hvala vsem za vašo prisotnost.